Toliko torej o sestanku koordinatorjev. Če imate še kakršno koli drugo pripombo? Če ne, gospod Majster. Brian, vprašanje o tem, kar ste povedali v zvezi z eh, obiskom Skipola. Popovdne imamo zasedanje. Ja, do treh bomo nazaj. Do treh bomo sigurno nazaj. Do začetka plenarnega zasedanja bomo zagotovo nazaj. Dobro, torej o tem smo se dogovorili. Naslednja točka. Podpis in sklenitev sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kanado o varnosti v civilnem letalstvu, sprejeti osnutka poročila. So it's the vote. Yeah. Glasujemo o tem osnutku. Najprej bomo imeli poskusno glasovanje, zato da vidimo, ali naprave delujejo. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali. No, vedno imamo enega, ki še ni. Konec glasovanja. I, ah, that's okay. you can see me after class. Lahko me obiščete takoj po pouku, se bova že zmenila. Danes dopoledne imamo zelo zapleten glasovalni seznam. Gremo kar na glasovanje. Nobenih predlogov sprememb nimamo, samo ključ, končno glasovanje o poročilu gospe Tikau. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 29 glasov za, nobenega glasu ni bilo proti, nihče se ni vzdržal glasovanja. 30 glasov z gospodom Kramerjem ki je pozabil kartico. Tako da v odsotnosti seveda čestitamo gospej poročevalki. Čestitke gospej Tikal. Thank you, thank you. Hvala lepa. What time the next one's here? Desetminutni odmor do pol desetih. Potem pa se bomo lotili naslednje točke na dnevnem redu. Izmenjava mnen z gospod Pajs in z gospodom de Oliveiro. Prosim vas, da se vrnete nazaj v dvorano malo pred pol deseto. slišiš? Ne, vsi slušalke, gor. Ja, da je. Aži? Da je. Okay, colleagues. Spoštovani kolegi. Prosim vas, da zasedete svoje mesta. Razložil vam bom, kako bomo postopali. Najprej bosta dobila besedo oba koordinatorja za TNT, gospa Pejs in gospod Valente. Oba bosta imela na voljo 10 minut in obljubim vam, da bom zelo strok pri omenjevanju časa. Potem pa bomo začeli s klopom vprašanj. Prvi bodo dobili besedo koordinatorji, potem pa še ostali poslanci. Najprej bosta imela besedo koordinatorja, potem pa še ostali in koordinatorja boste potem odgovorila na vprašanja. Tako bomo torej delali danes dopovdne in popovdne. Če se gospod Valente strinja, damo prednost damam. Karli damo besedo kot prvi. Na voljo imate deset minut. Right. <laughs> Uh, traffic's not been good for recent weeks. So, it's that microphone, Carla. So, izvolite, Carla. Hvala lepa, Brian. Spoštovane poslanke in poslanci prosim, ne sprašujte me o prometu v tem mestu. Začela bom rajši s temo današnje razprave. Prva prioriteta je Sena, potem pa še Donava. To je zelo pomembno, kajti to nam zagotavlja celostni pristop. In to potrebujemo. Letošnje leto je leto umestnega pregleda. In če si pogledate napredek, lahko rečemo, da imamo na eni strani napredek, po drugi strani pa nismo dosegli zaželenega in to bom kasneje razložila, kaj imamo v mislih. Letos eh, smo začeli s ciljem konsolidiranja že začetih pobud. začenši z načelom torej stališča s tem, da združujemo interese okoljevarstvenih skupin in na drugi strani transportistov na kanalih in na rekah. Skupna izjava pomeni, da oblikujemo skupino za nadzor, za monitoring, da bo ta projekt skupni projekt in ne samo projekt ene same skupine. To je zelo pomembno. Torej, začenjamo z Donavo pri Konstanci. Imamo dva projekta. Eden je projekt, ki poteka samo v Romuniji, drugi projekt pa poteka v Bolgariji in v Romuniji. Prvi projekt v Romuniji je projekt ISPA, sedaj je to projekt, ki spada pod strukturne sklade, s tem smo dobili več sredstev, več časa. To je zelo pomembno. V naslednjih dveh sezonah bomo imeli monitoring področje v tej regiji, torej nadzorovali, nadzorovali bodo gibanja živali. Potem imamo projekt v Bolgariji in v Romuniji. Ta poteka po načrtih. Tudi na mačarskem poteka študija, študija zelo dobro poteka. Problem na mačarskem je, da se vlade kar vrstijo ena za drugo in vsakič moramo začeti znova. Vsak minister pa potrebuje nekaj mesecev za to, da začne s tem delom. Karla, želite kavo? Ja, nadse rada. Hvala. Thank you very much. Uh, mm, nerada delam v državi, kjer vlada ne ve, kaj sploh tam počnemo. Torej, počakati moramo vedno, da vlada že dela nekaj mesecev in potem začnemo tudi mi. Mačarska in Slovaška imata zelo krhke odnose, nekaj, m, mm, obe državi želita doseči nekaj, m, to pa ni vedno isto. Potem pridemo v Avstrijo. Avstrija je država, kjer nam ne uspe vedno doseči vsega. Na začetku je bila Avstrija dober zgled. Šlo je za odličen projekt. Z področja podeželja in pokrajine. Na začetku je zgledalo, da nimamo pravega dovoljenja, sedaj pa se to zavlačuje v neskončnost, kajti tega ne bomo zaključili do leta 2022. To je zelo dolgo obdobje in ne vem, če nam bo uspelo čas skrajšati. Potem preidemo na teži del, to je regija v Nemčiji. To je Ta del Donave je ključnega pomena, kajti tam se združita Ren in Main v, in se zlijeta v Donavo. Ta regija je zelo pomembna. Tudi tam poteka študija, ki se je začela leta 2008. Tudi tam imamo skupino za monitoring in tam sodelujejo vse strani, okoljevarstvene skupine, tam imamo prevoznike eh, v pokopenskih vodah in tako dalje. Uradna verzija je, da vse dobro poteka. Sami imamo kar nekaj dvomov glede tega in to je treba pogledati. Potem imamo severni del Sene. Ser, Ta projekt je zelo zanimiv projekt. Tam nimamo okoljskih problemov, vendar pa imamo finančna vprašanja rešiti. Koliko nas bo to stalo? Prevozniki so pripravljeni plačati pristojbine, vendar pa se vprašanje glasi, kakšna bo ta pristojbina upam, da bo projekt uspešen, kajti ta regija ob Seni bo spodbudila kar nekaj regij. Potem imamo Belgijo in Nizozemsko. Pripravljata se na dan, ko bo kanal odprt. To bo prvič, da lahko po kopenskih vodah dosežemo tudi Pariz. Najlepša hvala, Karla. Sedaj pa damo besedo gospodu Valenteju de Oliveri. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ne bom ponavljal strateškega okvira, katerega sem omenil lansko leto. Okvir je še vedno isti. Evropski potencial v poročilih je zelo dobro opisan in označen kot pozitiven. Nadaljujem z posvetovanjem z evropskimi zainteresiranimi skupinami. V treh letih sem obiskal in se pogovoril z več kot 300 osebami, ki so udeleženi in so udeleženi v v teh projektih, pogovarjal sem se z kapitani, z prevozniki, z eh, mornari in tako dalje. Letošnje lete bom končal obiske v morskih državah v Evropi. Kakšni so praktični rezultati? Verjetno se spomnite, da so nas kandidature zelo skrbele. Letošnje lete je, je leto se trend obrnil. V skladu s priporočili mojih prejšnjih poročil je komisija skupaj z državami članicami parlament, z Evropskim parlamentom se odločil, da bodo prilagodili prednostne naloge na ta program. Te spremembe so bile zelo pozitivne. Dobili smo 14 predlogov kot odgovor na naš razpis, kar pomeni skoraj 750 milijonov evrov naložb, skoraj desetkrat več, kot je bilo mišljeno na začetku. S tem se zahteva 185 milijonov evrov sredstev, kar pomeni več kot dvakrat sredstev, ki jih imamo na voljo. Razvoj poteka v isto smer. Glede na globalno trgovino in notranji trg in prevoz tovora, tovora in varnosti v pristaniščih v kopenskih vodeh in tako dalje, kot tudi vprašanja logistike. Vse to je omenjeno v prejšnjih poročilih in tam sem napisal, da je treba pogledati, kakšna je pot, kakšna so pristanišča, tudi na kopenskih vodnih poteh in tam smo upoštevali predvsem dvoje eh, profesionalci, ki se okvarjajo s tem in pa strateške smernice, kajti tukaj imamo kar nekaj opcij, še posebej, če upoštevamo sosednje države in pa prevladojoča trgovino s Kitajsko. Evropska unija je še vedno največji trgovinski blok, vendar pa imamo veliko povezova, povezav s Kitajsko preko sredozemlja, po Suškem kanalu in tako dalje do evropskih držav. Zato ustrajam pri človeškem elementu v tej verigi transporta. Torej, povzel bom priporočila. Predstavil sem 16 priporočil večino jih že poznate iz prejšnjih poročil in kar preobral vam jih bom, da si prihranimo na času. Torej, priporočam integrirano infrastrukturo po vodnih poteh, torej inf inf informacijski sistem, in vodne poti, izboljšanje povezav po notranjih vodnih poteh in infrastrukturo. Včasih gre samo za majšen, majhen detalj pri teh povezavah, kar je treba upoštevati, gre za manjši odsek cest, železnice ali tako dalje. Včasih gre za večjo zadevo, vendar pa pri teh kopenskih poteh in infrastrukturah je treba razvijati eh, delčke, ki še manjkajo. Želimo tudi razvijati inteligentne strukture, infrastrukture. S tem je treba povečati varnost in varovanje, s tem, da zagotovimo nadzor dobave v pravem času. Kot veste, imamo agencijo za varnost, im so v Lizboni, priporočam vam, da to agencijo obiščete, gre namreč za zelo dobro evropsko inštitucijo, ki zelo dobro upravlja svoje delo. Gre za agencijo, ki lahko opravi še več. Potem imamo razvoj in spodbujanje aktivnosti in študij za to, da bolje razumemo, kako lahko pomagamo temu sektorju. Študije so pomembni za to, da lahko izboljšamo naše delovanje. Potem imamo peto točko, podpora pristaniščem in pristaniškim dejavnostim. V veliki, velikem številu evropskih držav želijo imeti središča in pa sisteme, ki bi bili razviti okrog teh eh, pristanišč. Torej potrebujemo zelo učinkovite centre za transport in središča. Imamo več kot 95 tisoč km obale v Evropi in zato za imamo možnosti imeti pristanišča in središča za prevoz tovora po morskih poteh in zato ne potrebujemo vedno cestih, cestnih povezav. Izboljšati moramo tudi izobraževanje in urjenje, na to se bom vrnil kasneje, ker je to tako pomembno. Potem imamo naslednje priporočilo. Predlagal sem sistem Erasmusa za ta primer. Samo tri države nimajo problemov z šolanjem osebja, ki se ukvarja z morskim prometom. Vse ostale dr torej države se bodo veliko pridobile s, te, s to novo mrežo. Potem imamo še priporočilo za izboljšanje informacijskega sistema za integrirane sisteme. Imamo torej pristop vse na enem mestu in zato imamo kar nekaj dobrih primerov. S tem bi prihranili veliko časa pri naših operacijah. To je treba tudi posplošiti in sprejeti enake postopke povsod po Evropi, zato da bi lahko ustvarili enoten pomorski prostor. Spodbujati je treba razvoj in raziskovanje za razvoj ladi in pa ladijske opreme za zmanjšanje emisij in za izboljšanje varnosti in varstva okolja predlagal sem že, da je treba omejiti starost ladi in izboljšati njihovo kakovost. Ne bom podajal več predlogov na tem področju, vendar pa je treba upoštevati rezultate pri ladijskem prometu. treba je tudi razlikovati med mreži za financiranje. Imamo sredstva za MOS, potem imamo kohezijske sklade, strukturne sklade, vse vrste skladov in sredstev. Potrebujemo navodila glede tega in zato že imamo agencijo za financiranje. Priporočam tudi posodabljanje smernic za TNT, kjer bi imeli praktična navodila. Priporočam tudi, da bi v TNT vključili tudi smernice za MOS. Potem imamo tudi rešitve za benchmarking. Priporočam vam, da podprete sistem eurobonusa. Italijani že imajo sistem ekobonusa, zelo zanimivo bi bilo za Evropo, da bi imeli splošen sistem, enoten sistem, ki ga ne imenujem ekobonus, ampak eurobonus. tega plačamo prevoznikom neposredno in s tem bi se izognili pritisku na cestah. Po mojem mnenju je to zelo dober zgled dobre prakse, kar lahko prenesemo tudi na evropsko raven. imamo kar nekaj problemov z našimi sosedi. Na eni strani sredozemlja imamo sosede, ki jih ne moremo sprejeti, ker so preblizu, potem imamo tudi naše vzhodne sosede, kar predstavlja kar nekaj težav. ne moremo pozabiti na to, da, nam, da jim lahko ponudimo kar nekaj pristanišč za uporabo, vendar pa moramo na to gledati integrirano, torej da povezujemo vodni, morski promet, pristanišča in železniški promet. Res pa je, da imajo te države drugačen pristop in zato je treba tukaj stvari spremeniti ali pa spremeniti mešanico vrste prometa. Predlagal sem tudi, da bi razvijali študije in pilotne študije v zvezi z uporabo različnih vrst goriv, s tem, da damo prednost utekočinjenemu zemljskemu plinu. Ta je namreč dosti bolj varen, um, kar se tiče emisij CO2 ja in eh, dušikovega kisika in tako dalje, monoksida in zato potrebujemo depozite za ta vrste goriva. Ta so namreč dosti čistejša kot sisteme, ki jih imamo na voljo sedaj. Takoj bom zaključil, gospod predsednik. Mislim, da je nujno, da imamo politiko za raziskave na področju transporta s točno določenimi področji. Veliko teh priporočil sem eh, že predstavil evropskim zainteresiranim stranem. Te bomo izvali v naslednjih letih in s tem dosegli dosti bolj inovativen sistem transporta, ki bo podpiral trgovino, kohezijo in pa spodbujal svetovno trgovino za boljšo kvaliteto življenja. Hvala lepa. Štiri koordinatorji in še trije člani so se javili k besedi, oziroma vse skupaj imam na seznamu osem govornikov, vsak bo imel na voljo štiri minute. Potem pa bomo prisluhnili še odgovorom obeh koordinatorjev. Vnaprej se vam opravičujem, ampak res bom zelo strok. Moram biti zelo strok sicer boste presegli čas. Najprej gospod Groš, štiri minute. Hvala. Najprej bi se rad prisrčno zahvalil obema koordinatorjema, tako Karli kot kolegu. Ja, o velikih in številnih pomembnih projektih bi lahko govorili, ampak nimam dovolj časa, zato se bom omejil na določene točke. Najprej, ko govorimo o poročilih, ki se pojavljajo vsako leto, vedno pride do določenih zamud in to je nekakšen dežavu, s katerim se soočamo vsako leto. Res bi bil ravno zato zelo vesel, če bi koordinatorji pravzaprav poskrbeli da bi na tem področju bili nekoliko bolj strogi, če pride do zamud. To mislim, da bi nam res pomagalo. Bolje bi ocenili določene projekte, tudi umestno oceno, videli bi, eh, kakšno je dejansko stanje in ali so določene kritike upravičene ali ne. Prebral sem poročilo Karle in eh, sam poznam ta projekt med Nizozemsko in Nemčijo in tukaj pride do določenih eh, težav. To je konflikt med infrastrukturo in okoljem. Ravno zato se mi zdi, da bi bilo dobro, če bi na kraju samem razčistili določene prednostne naloge in dobro bi bilo, da bi te prednostne naloge eh, čim prej določili, tako da bi se tem konfliktom izognili. Potem drugo vprašanje, financiranje in delno financiranje. Lahko povem, da poznam zelo dober sistem na tem področju. Prebral sem članek, ki je govoril o tem, pravzaprav me ne skrbi, kaj se bo zgodilo, če bi imeli nov cestninski sistem, ampak mene zanima, če bi Karla lahko pravzaprav razložila, kako bomo to pravzaprav oblikovali v evropskem okviru, kako bomo to nadgradili. Pa še eno vprašanje, o tem sem že govoril uvodoma, namreč poraba finančnih sredstev. Tako v prvem, kot tudi v drugem poročilu tukaj mislim, da nismo najbolj uspešni. In govorili smo o 185 milijonih za TNT, 65 milijonov za Marko Polo, ali bi lahko v odstotkih povedali, koliko sredstev so že porabili oziroma kakšni zneski so tam predvideni. In kratkoročno, kako se bodo ta sredstva porabila. Pa še zadnje vprašanje oziroma zadnja pripomba predloge, ki ste jih oblikovali. Govorili ste pravzaprav o 12 konkretnih predlogih in lahko povem, da pravzaprav je to usklajeno z našo politiko, politiko našega odbora in Evropskega parlamenta nasploh. Mislim, da moramo skupaj poiskati dobro pot, da bomo prepričali države članice. Potrebujemo ta splošen integriran pristop tudi kar zadeva področje izobraževanja. Veliko več sredstev moramo uležiti na to področje. To velja tudi za pristaniško infrastrukturo. To moramo bolje povezati s celinskimi poti in tudi s kopensko potjo. Mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi jutri imeli zelo usklajeno razpravo z odborom za regionalno politiko, ki se bo sestal jutri. Ne na zadnje, tukaj imamo zelo velik potencial, ki ga moramo izkoristiti. To je res zelo zanimiva tematika. Bolje bi bilo treba razmisliti o tem, kako lahko delujemo na evropski ravni veliko bolj usklajeno. Zato je vaše poročilo zelo zanimivo tako za naš odbor, kot tudi za umestno oceno omenjenih smernic, ravno tako za poročilo, ki govori o TNT-ju. Dobro bi bilo, če bi imeli zelo dobro in usklajeno kohezijsko politiko, ne na zadnje pa je to pomembno tudi zato, eh, da pravzaprav prepričamo komisarja za okolje. Ne na zadnje potrebujemo ta usklajen krovni pristop in vi nam lahko tukaj res izjemno pomagate, če ne bi ta usklajen pristop tudi dosegli. Hvala. Hvala lepa, Matijas. Gospod Alka Dravi v imenu skupine SD. Eh, eh, Hvala lepa. Najprej obema koordinatorjama za predstavitev. Hvala lepa tudi za dobro opravljeno delo. Gospa Pejs. Govorili ste o Donavi. Naša strokovnjakja za Donavo, gospa Tikao, danes nažalost ni z nami, zato se ne bom predolgo zadržal pri tem vprašanju. Vendar, če sem vas prav razumel, obstaja kar nekaj težav, prihaja do zamud, predvsem zaradi političnega ozračja, zaradi tega, ker vlade prihajajo in odhajajo. Ali menite, da bi lahko oblikovali kakšno priporočilo za prihodnost? zato da bi obrali drugačen pristop? Ali bi lahko koordinatorji odigrali bolj aktivno vlogo pri temu, da se nadoknadi zamuda? Bi lahko Evropska unija imela večji vpliv? Potem je pa tu še Severno morje. Kot veste, se tu pojavlja finančni problem. Omenili ste tudi sami sistem cestnin zanima me, kako boste porabili sredstva, ki jih boste pridobili s cestninami. Še ena pomembna zadeva, tudi to je zapisano v umestnem pregledu. Obstaja tveganje, da se bodo precej zmanjšali finančni prispevki strani Evropske unije. zlasti, če bo prihajalo do zamud. Lahko bi, na primer, zaradi zamud prišlo do preusmeritev dodeljenih sredstev iz evropskega proračuna za druga področja, kar bi pomenilo, da bi se sredstva za to regijo zmanjšala za 44 odstotkov. Vse vlade so seveda pripravljene hitreje delovati tudi ko gre za oblikovanje in pripravo študij. Vseeno pa bi morali spoštovati rok, ki smo si ga začrtali, to pa je leto 2016. Gospod Valente, ne bi rekel, da sam sektor ne kaže zanimanja za vsa ta vprašanja. Če sem prav razumel vaše poročilo, ste tudi sami enakega mnenja. Bi nam lahko morda nekoliko še pojasnili, kako bi lahko storili še kakšen korak naprej, zato da bi se lažje lotili vseh teh oklevanj. Potem so tu še priporočila komisije. Zanima me, ali boste vi pripravili kakšne dodatne smernice, benchmarke in tako naprej. Hvala lepa, gospod Majsner iz Albe. Ja, Hvala, Brian. Kar nekaj vprašanj imam, ampak eh, bom krajša kot 4 minute, to vam zagotavljam. Najprej Donovska strategija, gospa Pajs, upam, da sem pravilno izgovorila vaše ime ali sem vas pravilno razumela. To sem slišala, da uh, govorimo o eh, določenih nadzornih mehanizmih. In govorimo o določenih živalskih organizmih, to so ribe, ampak nisem bila seznanjena s to problematiko. Potem pa me zanima tudi, kako ocenjujete te možnosti, da bi bolje izkoristili celinske plavne poti. Veliko govorimo o tem, govorimo o možnostih bolj okolju prijaznega razvoja prometnih poti. To je veliko bolj prijazno kot cestni promet in meni se zdi, da bi bilo dobro, če bi oblikovali eh, te projektne poti. Tudi v Nemčiji sem se posvetovala strokovnjaki in povedali eh, so mi, kaj bi lahko naredili na tem področju. To je res izjemen potencial. Sprašujem se, kako vi ocenjujete te možnosti, kako lahko sprejmemo sprejmemo dobre odločitve, kako bi lahko pravzaprav nadgradili to infrastrukturo, kaj je še vedno okoljsko pravičljivo in izvedljivo. Potem pa nadaljne vprašanje. Slišali smo, da se, se, naj bi se a, globalne plovne poti izboljšale z boljšo infrastrukturo, z boljšo logistiko, ali ste lahko bolj konkretni, kaj bi morali narediti. Potem pa gospod Valente Dolevera, to pravzaprav zadeva oba. Potem govorili ste o bolj okolju prijaznemu ladijskemu projektu, pro, prometu, to se mi e, zdi nujno. V številnih politikah govorimo o tem, da je to potencial za Evropo. Kaj pa vi mislite, da bi bilo potrebno na tem področju, če bi izboljšali tudi boljšo sliko glede emisij iz ladijskega prometa? Kakšne projekte predvidevate? potem gospod Valente de Oliviera, govorili ste o zmanjšanju birokratskih ovir. Ali imate konkretne primere? To je vedno zelo zanimivo, ker če govorimo samo o teoriji, ne pridemo daleč. Mislim, da bi bilo dobro, če bi s praktičnimi primeri naredili nekaj. Najlepša hvala. Hvala lepa za skupino zelenje, gospa Lichtenberger. Najlepša hvala. Hvala tudi za obe poročili. Naj povem najprej tole. Res sem zelo zadovoljna. Zadovoljna sem s prispevkom gospoda De Olivierre. Pravzaprav ste rekli, eh, da se moramo res posvetiti temu, eh, da bi rešili logistična vprašanja, tudi kar zadeva dobavitelje in eh, to je pomembno tudi z vidika terminalov. Mislim, da je to zelo pomembno, ker če nimamo ustreznega dostopa, če določenega blaga ne moremo prepeljati do pristaniške infrastrukture, potem eh, ni dobro, da bi to infrastrukturo preobremenili, ampak moramo te umestne poti dobro nadgraditi in povezati. Potem eh, Donava, to mislim, da je zelo dober primer. Obiskali eh, smo Donavo in videli smo, da trenutne zmogljivosti niso eh, zadosne oziroma nismo jih ustrezno izkoristili. Zakaj? V eh, logistiki, tudi pri eh, dobaviteljih, tudi pri ostalih mestnih strukturah obstajajo številni problemi. Vprašanje je, kako spostaviti te povezave, kako pravzaprav preložiti ta tovor in kako zgraditi to infrastrukturo. Mislim, da je to pravzaprav bistvenega pomena v tej zgodbi. Nisem tako žalostna, kot ste vi. Kar zadeva avstrijski del, avstrijski odsek, to naj ne bi bilo eh, sedaj eh, na prvem mestu ampak eh, mislim, da bi bilo dobro, da najprej gremo po tej poti, eh, da pravzaprav eh, te ladje prilagodimo plovnim potem. In ravno to vas sprašujem, ko govorimo o Donavi, imamo določene težave. Sprašujem se, kaj lahko naredimo. Pravzaprav potrebujemo takšne ladje, ki bodo prilagojene vsaki reki. Ampak kaj tukaj nameravate storiti? Ali obstajajo konkretni projekti? Uh, ali nam lahko poveste, kaj lahko dosežemo srednjeročno oziroma dolgoročno. Tukaj obstaja določena možnost, eh, da bi povečali izmogljivosti za prevoz blaga po Donavi. Torej, z boljšo logistiko, ravno tako bi bilo dobro, če bi prilagodili ladje, če bi jih prilagodili rekam, to je ne na zadnje eh, tudi okolju bolj prijazna rešitev. In seveda je to se zelo jasno. 80 odstotkov celinske plovne poti poteka po Renu. Ravno zato se mi zdi, da bi bilo dobro, eh, da se to upošteva v celotnem projektu. In pristop, ki pravi, eh, da moramo pravzaprav upoštevati logistiko, infrastrukturo, da ne moramo nadgraditi zmogljivosti in posledično to pomeni tudi eh, to, da bomo stavili na prevoz tega materijala in to je pravzaprav napredek, ko govorim o plovnih eh, poteh na reki Donavi. Tako bi se tudi izognili eh, določenim eh, težavam. Mislim, da lahko poiščemo druge rešitve. ki pravzaprav bodo omogočile, da ne bomo čakali 5, 6 ali 10 eh, let, eh, preden bomo te zmogljivosti na Dunavi dokončno nadgradili. Pa še eno zadevo bi rada priporočila, potrebujemo koordiniravo eh, študijo. Pravzaprav se moramo vprašati, kaj ti koncepti pomenijo in kaj bi pravzaprav pomenilo, če bi izkoristili te transportne zmogljivosti, kaj bi pravzaprav morali storiti, če ne bi te zmogljivosti izčrpali v popolnosti. Hvala. Hvala lepa, to so bili predstavniki političnih skupin, sedaj pa še preostali poslanci in poslanke. Najprej gospod Kancijan. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi obema koordinatorjema. Plovne poti in pomorske avto, avtoceste so dve pomembni osi, ki bi jo morali mi vsi v celoti podpirati. Gospa Pajs verjetno zaradi časovnih omejitev ni govorila o drugih vprašanjih, omejila se je samo na Donavo. Sam sem prebral vaše poročilo in vem, da je treba upoštevati še kar nekaj drugih elementov in upam, da jih boste res. Kar zadeva pomorske avtoceste, se mi zdi, da če se ozremo na vzhod, lahko gotovimo, da obstajajo velike možnosti, da tudi na Jadranskem morju upeljamo takšne avtoceste, tudi preko potem Tirenskega morja in na vzgor. Zato se mi zdi, da bi morali mi biti tisti, ki bi najbolj podpirali takšne rešitve na področju prometa vendar bi za vse skupaj potrebovali ustrezno logistiko, poskrbeti bi morali za medsebojno povezljivost pristanišč in medsebojno povezljivost posameznih prometnih poti. Ne moremo preusmeriti prometa z cest na druge prometne poti, če ne obstaja interoperabilnost. Gospod Oliveira je omenil italijanski ekobonus, hvala lepa, da ste to izpostavili. Seveda si želimo, da bi ta ekobonus postal eurobonus, ki bi deloval na evropski ravni. Vi ste tisti, ki delujete na terenu. Veste, da je posamezno načrtovanje dokaj individualna naloga. Zanima pa me, kaj se dogaja s postopki, z upravnimi postopki, kaj se dogaja s stroški. Vi ste izpostavili vse te probleme, zato me zanima, kako bi lahko po vašem mnenju skrajšali roke, kako bi lahko dosegli boljše rezultate, kako bi lahko hitreje poskrbeli za interoperabilnost, kako bi lahko čim hitreje preusmerili promet z cest na morske poti. Zanima me, kako si vi to predstavljate, kakšne so vaše specifične želje, kakšne so vaše zahteve za to, da se ta naš cilj čim hitreje in čim bolj konstruktivno doseže. Seveda pa je treba upoštevati tudi finančne vidike, ki pa jih lahko ločeno obravnavamo. Hvala. Hvala lepa, gospod Kančan. Gospod Ertuk. Ja, vielen Dank. Ich hab, uh, einige... Najlepša hvala. Gospa Pejs, nekaj vprašanj bi vam rad äh, zastavil. Hvala za prispevek. Sam prihajam iz spodnje Bavarske in eh, veliko projektov imamo v našem volilnem okožju. Pravzaprav Gerald Šmiht eh, je bil eh, pred menoj v Evropskem parlamentu in lepo vas pozdravlja. Tri ali štiri točke bi vam rad posredoval. Pravzaprav imam določene pomisleke glede na odločitev, ki naj bi jih sprejeli v prihodnosti. Govorili ste o skupini za spremljanje, ki je leta 2008 pripravila študijo oziroma ta študija še vedno ni dokončana. Ali veste, da imamo eh, določenega izvajalca, ki je pravzaprav brez razpisa dobil ta posel, ne vem, če to veste. In eh, to podjetje je pravzaprav Rhein-Main-Donau, eh, to je RMDAG in GMB in to je hčerinska družba. Ali veste, eh, kaj je s temi interesi in kaj je potem s pročelom neutralnosti? Potem RND Consult je del EONA, New Built and Technology, GmbH, In eh, vemo, kaj je z EONOM, vemo, da je to energetski proizvajalec, ima določene interese, ima določene interese tudi eh, glede na izbiro energentov. Potem Zvezdna republika Nemčija 3,26. To je pravzaprav člen, ki govori o tem, eh, da moramo imeti zelo jasno in neodvisno preiskavo. Gospod Ramsauer, minister je tisti, ki vedno govori, da moramo upoštevati varianto C280. In 27. julija vam lahko uh, citiram, kaj se je zgodilo in poročalo. Potem skupina za spremljanje, o kateri smo eh, govorili, je tista, kjer so strokovnjaki iz RMDAG in ne nazadnje so tukaj tudi predstavniki ministrstva. Ravno zato mislim, da tako ne bomo kritično ocenili in spremljali ta projekt. Zato vam polagam na srce, gospa Pajs, razmislite o teh problematičnih točkah. Na zadnje je to zelo pomembno za mojo regijo, to je prednostnega pomena. To je Študgard 21 projekt in ne želimo vsi, eh, da bi oblikovali ta projekt na takšen način. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod in gospodje, Seznam govornikov se kar daljša in daljša in daljša, tako da če se boste še naprej oglašali besedi, potem bo moral skrajšati čas za govor. Če bi se že na samem začetku prijavili k besedi, bi bilo veliko lažje. Gospa Bilbao. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospa Ais in gospod Valente. vprašanje bi rada zastavila predvsem gospodu Valenteju. Zelo zanimiva so vaša priporočila, vendar pa pogrešam. Priporočila, ki bi bila bolj konkretna, če jih analiziramo, vaša priporočila so seveda v redu, z njimi se strinjamo vsi. In to je priporočila tudi v prihodnosti. Vendar pa pogrešam več konkretnosti da bi govorili o globalnem evropskem projektu, kjer bi v priporočila lahko vključili tudi pobude, ki smo jih sprejeli do sedaj in kako bi lahko nadaljevali v prihodnosti. Naj vam dam primer. Pred kratkim smo sprejeli priporočila za posrednike, ko gre za trajekte v Evropi. Rada bi videla, da bi, da bi vključili tukaj železniški promet z pomorskim projekt, prometom, kako bi lahko to odrazili tudi v vaših priporočilih, da bi lahko vključili projekte, ki že potekajo in ocenili, če so ti projekti dobri ali ne. Govorili ste o projektih, ki presežejo za milijone evrov sredstva, ki jih imamo na voljo. Zanima me, kakšne projekte bomo financirali in če so glede na kriterije za izbiranje projekti takšni, ki upoštevajo razvoj na trgu in ko govorite o nujnosti vlaganja v transport, v inovacije, ste upoštevali tukaj tudi ladijski sektor. Ta sektor je strateškega pomena, kot smo že omenili v projektu, ki smo ga sprejeli v poročilu na Evropskem parlamentu prejšnji mesec. Gre namreč za sektor, ki je zelo prizadet zaradi konkurence iz jugovzhodne Azije. Zanima me, če to upoštevate ali ne. Glede vašega priporočila vse naj na mestu, to je zelo dobro. S tem bomo resnično lahko zgradili evropski projekt. In tukaj boste imeli vso mojo podporo, vendar pa se mi zdi, da obstaja kar nekaj težav. In to je, da moramo prepričati države članice, da moramo vsi skupaj delati evropske projekte in ne nacionalne projekte. Verjetno boste naleteli na odpor v državah članicah in kot sem že povedala, v našem odboru bom seveda dala na voljo vso podporo pri vašem delu. You, Hvala lepa, gospod predsednik. Moram reči, da sem zelo zadovoljen, da sta danes koordinatorja z nami. Vesel sem tudi, da sta omenila pomorske avtoceste. Vesel sem, da ste veliko pozornost posvetili tudi obrobnim območjem v Evropski uniji. Sam prihajam iz Madeire in ponavadi te regije niso dovolj upoštevale. Vendar je razvoj teh regij pomemben ne samo zaradi gospodarstva in trgovine, temveč tudi zaradi mobilnosti ljudi in zaradi turizma. Sam prihajam iz Madeire. Pri nas 85 odstotkov stvari uvozimo in veliko večino uvozimo z ladjami. Zato je pomorski promet za nas tako pomemben. Pa ne samo zaradi gospodarstva, vendar kot že profesor pravi v svojem poročilu, tudi za strateško funkcijo teh obrobnih območij. v poročilu o integrirani pomorski politiki se nahaja tudi predlog spremembe, v katerem piše, da je Evropska unija pravzaprav najboljše gospodarsko enotno območje prav zaradi teh ultraperifernih regij. Gospod profesor je omenil ultrapeliferne regije in strinjam se z vašim stališčem. Vesel sem, da ste priznali posebne lasnosti in značilnosti teh regij. Zato me zanima, ko gre za pripravljenost Evropske komisije, da pripravi študije, v katerih bi lahko ocenili pomorske avtoceste, kako daleč ste pripravljeni iti. Hvala. Gospa Samson. Eh, Najlepša hvala gospod predsednik. Sama bom nekoliko bolj specifična. Imam vprašanje za gospoda De Oliveiro. Sama nisem uspela najti v tem umestnem pregledu ničesar o projektu 21. To je pomemben projekt za pristanišče v Talinu. Zakaj me skrbijo te zadeve? Zato, ker se mi zdi, da bi lahko prišlo do združitve dveh projektov, projekta 21 in 27. 27. projekt se nahaja na železniški promet v Baltski regiji. To pomeni, da boste tovorni promet preusmerili preko pristanišč na železniški promet, kar pomeni, da boste zmanjšali število tovornjakov v cestnem prometu, da se bodo zmanjšali tudi emisije CO2. -ja. Tako da me res zanima, kaj se bo dogajalo s tema dvema projektoma. Zagotovo je ogromno kolegov tudi danes v Dorani, ki zastopajo Baltsko in Severno regijo. Hvala lepa, gospod Kramer. Ja, Hvala za obe predstavitvi. Seveda imam vprašanje, kar zadeva celinske plavne poti. 80 odstotkov celinskih plavnih eh, poti eh, poteka po Renu in eh, to smo slišali. To je potem povezano z. Atlantskim oceanom. In ti podatki so jasni. Kar zadeva Donavo, pa pravzaprav imamo določene pomisleke in eh, ne vem, kakšni interesi so v ozadju. Imam zelo konkretno vprašanje. Lahko povem, da kar zadeva eh, Donavo, imam določene pomisleke. Srečal sem veliko plovil eh, takrat, že v preteklosti. In na Donavi ravno tako lahko dobro raziščamo te plovne poti. Imamo pa samo tri ali eh, štiri eh, velike ladje in ali bomo zato toliko sredstev vložili eh, v to področje. Zdaj morate upravičiti, zakaj je to sploh potrebno, ker ko govorimo o velikih projektih, je 25 odstotna stopnja sofinanciranja, potem pri hitrih železniških povezavah, pri Rail Baltiki še manj kot 10 odstotkov. To pa bi lahko opravili veliko hitreje in učinkoviteje. Tako da tega eh, opravičila mi sedaj še niste posredovali. Rekli ste, da bo samo prišlo do novih delovnih mest, ampak konkretno vprašanje, koliko pravzaprav plovil bo, kakšen vložek boste dali. To je pravzaprav upad v zadnjih 20 letih. Prej je bilo to 20 odstotkov, sedaj 8. Kakšni so ti izračuni? To morate upoštevati. Po drugi strani pa je tukaj veliko pomembnih projektov, zaradi finančnih sredstev, ki niso na voljo, pa jih dajemo neko na stranski tir. Kako nas boste prepričali v Heinburgu ali na Donavi, tako v Nemčiji kot tudi druge? Mislim, da ti argumenti niso prepričali. Hvala. Hvala lepa, gospod Ugijas. Grazie, Hvala lepa, gospod predsednik. Vprašanje imam za profesorja Valenteja. Navezal se bom na to, kar je izpostavil že kolega Tekstera. Sam ne bom govoril o ultrapernih otokih, temveč o otokih v sredozemlju. V priporočilih nisem našel nobenega sklica na, na to povezavo med otoki in pomorskimi avtocestami. Zato imam za vas tri vprašanja. Vi ste že opravili določena posvetovanja. Zato me zanima, ali obstaja kakršnakoli možnost, da se ponovno preuči politika obvezne kabotaže. Drugo vprašanje. V prihodnje boste zagotovo oblikovali nova priporočila. Ali obstaja kakršnakoli možnost, da se okrepi socialna povezava, da se bolj povežemo tudi z otoškimi regijami? Tretje vprašanje. Se vam zdi, da bi morda morali ponovno preučiti tisti kriterij, ki izključuje ta mešan odnos med osebami in blagom? Da ne bi izključevali tega mešanega odnosa med blagom in blagom? osebami, kot je bilo to predvideno predhodno. Grazie. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. In na koncu še gospa Jala Sender, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Se upravičujem, ker nisem uspela prisluhniti obema koordinatorjema, namreč bili so zastoji v Bruslju. Rada bi zastavila vprašanje gospodu Valente de Oliveira in sicer v zvezi s pomorskimi avtocestami in posameznimi pristanišči. Pristanišča bi morala ponovno pridobiti ulogo, ki so jo izgubila in ki jo niso na novo pridobila v okviru TNT. Pravite, da na severu pokrijejo 75 odstotkov na jugu, 25 odstotkov tovora. Ja, Želela bi vedeti, kaj vi menite o tej rešitvi formule klasterjev pristanišč ali pa če imate še kakšno drugo opcijo, torej da bi povezali železnice z pristanišči, z uh, z um, regijami zadaj teh pristaniš, torej da bi lahko spodbudili regije, da bi bile bolj konkurenčne z liberalizacijo storitev in da bi lahko pomagali in podpirali izobraževanje osebja, ki dela v pristaniščih. Veliko krat ste omenili pomankanje interesa za ta sektor. v zvezi z avtocestami, torej da želimo spodbujati sektor, ki ni dovolj zanimiv, naprimer Marko Polo, torej da podpiramo projekte, ki niso zanimivi. Boste vi podprli vse projekte, ki so bili predstavljeni in če ste se pogovorili s strankami, da vemo, kakšno je povpraševanje. Slišala sem namreč, da imamo morske avtoceste v sredozemlje, ki zelo dobro delujejo, da obstajajo veliko povpraševanje. in da niso zelo zadovoljni z vrsto pomoči, ki jo mi dajemo na voljo za spodbujanje te vrste prometa. Hvala. Hvala lepa. Vsi člani so se oglasili. Hvala lepa, da ste bili tako disciplinirani. Gospoda Durana smo lahko črtali seznama. Na voljo imamo sedaj še 15 minut. Vsak koordinator bo dobil 7 minut in pol. Upam, da vam bo uspelo odgovoriti na vsa vprašanja v 7 minutah in pol. Karla, bi vi začeli? Bi vam bil hvaležen, če bi poskusili odgovoriti na vprašanja. Se bom potrudila. Ehm, bom govorila nizozemsko. Najprej gospod Groš. Integriran pristop. To ste omenili makrodonovska strategija se mi zdi, da zagotavlja takšno integrirano delovanje. Pred nekaj tedni smo se na Mačarskem pogovarjali s štirimi strankami, ugotavljali smo, katere so naše skupne naloge, pogovarjali smo se o cestnem prometu, železniškem prometu, o plovnih poteh, Prepričati smo se želeli o tem, da ne bi prihajalo do podvajanja, da bi raje vzpostavili sinergijo. O tem smo govorili na mačarskem. Govorili smo o Donavi, pa ne samo kot o neki prometni poti, temveč tudi kot ekosistemu. Pogovarjali smo se tudi o poplavljanju te reke, o tem, kako vse skupaj vpliva tudi na kmetijstvo. Že od samega začetka smo, ko smo obravnavali Donavo, obravnavali vsa ta vprašanja. Govorili smo o pitni vodi, o dobavljanju energije Slovaški, tako da se nismo pogovarjali izključno o prometu, temveč tudi o habitatu za posamezne živalske vrste in tako naprej. Zauzeli smo torej integriran celovit pristop, kar smo še dodatno okrepili s donavsko strategijo. Donavska strategija je že objavljena in če ste jo prebrali, veste, da obravnavamo celotno območje. Skušamo narediti to območje čim bolj uspešno. Gre za mednarodno območje. Reka je dolga 3000 km, skoraj da toliko kot Kitajska, tako da res skušamo poštevati čisto vse vidike. Moramo pa si biti zelo najasni glede same infrastrukture nihče ne bo ulagal v floto, če ni infrastrukture. In s tem odgovarjam tudi na vprašanje gospoda Kramerja. Prepričati se moramo, ali je možno reko uporabljati določeno število dni. Seveda je treba oblikovati tudi ustrezna pravila, če želimo zagotoviti 300 dni plovbe na leto. To je tisti največji problem, s katerim se soočamo. Če si pogledate, kaj se dogaja drugot po Evropi, potem boste ugotovili, da imamo še kar precej manevrskega prostora za izboljšave. Mislim, da bi lahko tudi rešili naravne habitate. To je tisto, kar pravzaprav počnemo. Na čim bolj ekološki in čisti način, skušamo obravnavati vsa vprašanja. Ladje morajo biti ekološke, morajo biti čiste, vendar, če želimo to zagotoviti, potrebujemo dodatna finančna sredstva. Zelo malo ladijskih motorjev je bilo kupljenih nedavno, kaj ti lastniki ladi zagotovo ne bodo kupovali novih motorjev. Zato bi se radi pogovorili skupaj z vami in predvsem obravnavali vprašanje ladijskih motorjev. Niso motori problematični, temveč težko gorivo. Leta 2007 je parlament sprejel odločitev, da bi morale ladje uporabljati lažje gorivo brez žveta, tako da je treba spremeniti zakonodajo. Plovba po notranjih poteh je lahko zelo čista. Kot ministrica sem podpisala tudi konvencijo, v kateri piše, da bomo do leta 2015 zagotovili čisti ladjedelniški sektor, čista plovila in to je tisto, za kar bi si morali vsi prizadevati na evropski ravni. Več bi morali storiti tudi na področju raziskav, zato da bi vso dodatno natovarjanje in pretovarjanje na notranjih celinskih poteh upravljeno na tak način, da se ne bodo povečali stroški. Vsi ste več ali manj spraševali o ladjah, o tem smo se pogovarjali tudi z združenjem notranjih pristanišč. Pogovarjali smo se tudi z direktorjem tega združenja. Posvetovali smo se tudi z eh, ArcelorMittalom, skoro z vsemi večjimi akteri, ki so nam potrdili, da bi potrebovali tudi manjše ladje. To je bila za nas popolna novost. Prvič sem slišala takšno željo z njihove strani. Kajti vsi ponavadi zahtevajo večje ladje, večja plovila. Zato se mi zdi, da bi morali v prvi vrsti preučiti trg in ugotoviti, kakšno je splošno vzdušje na trgu. Res bi bilo dobro, če bi to dejstvo držalo, da si želijo manjših plovil. Včasih namreč ne moremo pluti v manjša območja, zato ker imamo enostavno prevelika plovila pri manjših plovilih bo prihajalo verjetno tudi do manjših zamud. Sicer je eno, če o tem govorimo, drugo pa je potem, kako vse skupaj speljati v praksi. Problematična je tudi evropska okoljska zakonodaja, ki je zelo zapletena, zlasti za nove članice, Romunijo, Bolgarijo. Te države imajo precej težav, nasploh se pojavlja precej težav v vzhodnem delu Evrope. Predlagali smo tudi, da se vzpostavi posebna skupina strokovnjakov, ki bo tem državam omogočila, da pripravijo načrte postopnega uvajanja, zato da bodo kasneje lahko te države v celoti prevzele okoljsko zakonodajo. Tako bomo tudi lahko preverjali, ali stvari spoštujajo. Vse skupaj treba še bolj natančno opredeliti, ampak kot kaže, bo prišlo kar do zamud. Potem CEG in cestnine, CEG je mednarodni odbor, ki nam svetuje glede cestnin. Še vedno čakamo na analizo tega problema. Analiza naj bi bila kmalo pripravljena. Vse skupaj pa poteka usporedno z raziskavami prometa od Pariza do Amsterdama, kako bi cestnine vplivale manjša plovila ne bodo dolžna plačevati dodatnih pristojbin, vendar je veliko odvisno od tega, kako visoke bodo te pristojbine. Namreč eh, ladjarji morajo še vedno imeti možnost delovati z dobičkom. Omenili ste tudi Marko Polo, k temu se bom vrnila kasneje in vam podala odgovor v pisni obliki, če se strinjate. Izobraževanje je seveda zelo pomembno, vendar je težko pridobiti podporo za notranje plovne poti. Seveda se lahko stvari organizirajo na različne načine, vendar je dejstvo, da je treba najti ljudi, ki bodo pripravljeni biti cel teden na ladji. Kar pomeni, da bomo morali dodatno usposobiti ljudi. Gospod Alkadravi, upam, da sem prav izgovorila vaše ime. Govorili ste o zamudah, do katerih prihaja zaradi menjave vlad. Sama glede tega ne moram ničesar storiti. Nisem jaz tista, ki bo. V državi, kjer me minister ne poznali, kjer me vlada ne pozna, pa naj bo to na Mačarskem, v Romuniji ali po vaši državi, delovala potem kar sama. Sama se bom morala zanesti tudi na vaše sodelovanje. Mislim, da ne bi bilo ravno najbolj prijetno za posamezne strani, če ne bi vedele, kdo pravzaprav sem in kaj počnem ter s kakšnim namenom. V Belgiji in Franciji se že pripravlja ustrezna lestvica pristojbin. Francozi nameravajo spostaviti en sam organ, ki bo odgovoren za pristojbine tudi v Belgiji. V trenutnem predlogu je zapisano, da naj bi deloval en organ v Franciji, ki bi pobiral pristojbine za Belgijo in Francijo. Ampak o tem se moramo še dogovoriti. Potem donavska strategija. O tem sem že govorila, gospa Meissner. Seveda ugotavljamo tudi, kaj se dogaja. Jesetri, morda bodo jesetri morali najti novo pot, vendar se mi zdi, da res no, celinske plovne poti predstavljajo tako velik potencial, da bo tudi ta živalska vrsta lahko uspela najti novo pot. Gospa Lichtenberger, govorili ste o celotnem obsegu Donave. Zelo malo plovil trenutno pluje po Donavi, veliko je starih ruskih plovil. Zato bi morali razmisliti o tem, kako bi bilo možno vzpostaviti povezavo z Renom, da bi ladja lahko plula po Donavi in po Renu. Ladje bi morale seveda izpolnjevati tudi pogoje, ki veljajo za plovbo po Renu. Gospod Kančan, vem, da imate prav, vedela sem tudi, da boste zastavili vprašanje, ki ste ga. Italija in reka Pat. Evropska unija tam ničesar ne prispeva, tako da ste popolnoma neodvisni in avtonomni, zato mislim, da ste na reki pad dosegli velik uspeh in za kar vam tudi čestitam, kajti v kratkem času ste uspeli izpeljati celoten projekt. Spraševali ste me tudi o interoperabilnosti, to je seveda zelo pomembno vprašanje in si bomo morali veliko bolj prizadevati za interoperabilnost. Tu se lahko navežem tudi na to, kar francozi počnejo na severnem delu Sene. Zah nima jih predvsem intermodalnost, kako bi lahko železniški promet povezali potem z rečno plovbo po Seni. V Italiji in na Donavi to uspešno deluje. Predsednik odbora za na nadzor in spremljanje mi je poslal pismo in bi ga rada seveda posredovala tudi vam. Sama ne morem kritizirati nemške zakonodaje. Slišala sem določene pritožbe strani tega odbora. Vprašala sem predstavnike odbora, kaj se je pravzaprav zgodilo. Ampak, kolikor vem, je delo potekalo skladno z nemško zakonodajo. Nisem pa res jaz tista, ki bi lahko kakorkoli kritizirala nemško zakonodajo tisti, ki snujejo politiko, morajo sprejeti odločitve v zvezi s tem. Pritožbe je odbor seveda preučil, pa v odboru niso delovali samo strokovnjaki iz RMD. Vam bom kar posredovala pismo, ki sem ga prejela. Namreč pojavile so se tudi druge težave. očitno prihaja do protislovja. Namreč vsebina mojega pisma in vsebina drugih pisem so si precej raznolike. Vprašanje gospoda Kramerja, mislim, da sem vam ravno kar odgovorila na vaše vprašanje. Operaterji si seveda želijo, da bi jim vnaprej povedali, koliko dni bodo zagotovo lahko pluli. Tega sami žal ne moremo vnaprej napovedati, vendar če želimo dodatne naložbe, potem se bomo morali o tem še pogovarjati. Samo še eno zadevo bi rada izpostavila. Obstaja pobuda v Španiji, ki se nanaša na notranje celinske plovne poti. Ta projekt se odvija na jugu Španije in mislim, da bi to morali bolj preučiti. Uh, Najlepša hvala. Številna vprašanja ste mi zastavili. Prezdeval si bom, da bom odgovoril vsem, ampak zelo na kratko. Najprej, kako je to eh, povezano z ostalimi politikami in eh, sektorji oziroma eh, komisijami. Sam sem pravzaprav pripravljen obiskati vse regionalne komisije in odbore, pripravljen sem, eh, da bi uskladili eh, te politike, da bi eh, videli, kako lahko povežemo morske plovne poti, celinske plovne poti in ostale politike. Kar pa zadeva vrsto pravil, govorili ste o projektu Marko Polo in projektu TNT, o tem sem že govoril v preteklosti nova skupina, 14 projektov je upravičeno do financiranja v tem trenutku. Pogovarjal sem se eh, s temi predstavniki in lahko povem, da pripisujem izjemno velik eh, pomen stikom, ki jih eh, imamo s tistimi, ki so predlagali programe, ki so pripravili omenjene kandidature. In to je res pomembno. Strinjam se, da pa bi bilo nujno prilagoditi in spremeniti obstoječa pravila. Predvsem, kar zadeva Marko Polo, moramo ga prilagoditi. Ampak kakorkoli že, če smo videli, da ni velikega interesa, in tukaj nimam v mislih pristaniških oblasti ali organov, Z njimi sem sicer se posvetoval in lahko vam povem, da jih je ta projekt izjemno zanimal. Tako da pristaniške oblasti so izkazale velik interes, da se povežajo z celino in res jih zanima ta projekt. Zanimajo jih tako finančni instrumenti kot tudi projekti. Potem pa odprava birokratskih ovir. To sta mislim, da izpostavila dva poslanca. kje se pojavi prevelika administracija, recimo v pristaniščih, eh, veterinarji, carinske oblasti, eh, policija, pristaniške oblasti. Za vse te preglede je potrebno veliko časa in nujno je, da te postopke racionalizimo in eh, pospešimo. Zato je pristop vse na enem mestu bistven, če naj bi odpravili upravne ovire. Dobro pa je, da isti sistem velja v številnih pristaniščih. Tako da korak za korakom mislim, da bomo lahko prišli do skupnih stališč in rešitev in mislim, da bi bilo dobro tudi, da razmislimo o enotnem evropskem območju za omenjene postopke in politike. Ker kot sem že omenil, postopki bodo isti. Potem pa, ko govorim o izobraževanju na področju logistike, temu pripisujem izjemno velik pomen. Rekl sem že, da logistika v pristaniščih eh, ni pomembna samo zato, ker ljudi eh, povežamo kot strokovnjake z pristanišči, ampak so tukaj tudi podjetja bistvena. Podjetja morajo imeti možnost, da pravzaprav so kritična do izbire, ki jim je na voljo. Danes obstaja izjemna raznolikost na trgu, ko govorim o storitvah na področju prevoza. Tudi pri izpolnjevanju obrazcev, da nimo. In kot Erms, to so obrazci in vsaj 22 različic obstaja na trgu. To so različne možnosti, ki nam omogočajo, da izberemo eh, določene storitve. COP in SIF, to sta sistema, ki se predstavijo tudi v izobraževalnih eh, programih in eh, odločiti se moraš, kateri tip oziroma eh, sistem storitev ti je najbolj pisan na kožo. Lastniki tovora so tisti, ki spremajo te odločitve in oni so tisti, ki morajo pravzaprav sprejeti bistveno odločitev. Predvsem je to pomembno za tiste, ki eh, se ukvarjajo z logistiko in so specialisti za to področje. Ravno zato je pomembno, da imajo različne spretnosti in znanje, nujno pa je tudi, da imajo nekakšen eh, splošen pregled in eh, da imamo pravzaprav možnost, da zagotovimo kakovost na področju logistike in povežemo vse deležnike. potem tako imenovani eko bonus, mislim, eh, da se pravzaprav sedaj pojavlja razmislek, ali bi to razširili in ali ne bi imeli tako imenovani euro bonus. To je dobra zamisel, ampak eh, ta pristop mora biti čim bolj poenostavljen. Italijanski pristop je res zelo dober. Voznik je tisti, eh, ki sprejme odločitev. Ali bom šel po morski poti, ali pa se bom odločil za cestne povezave gre za varen ukrep eh, z vidika okolja. Znesek, eh, ki se da na voljo vozniku, je tudi znesek, eh, ki je prilagojen eksternim stroškom prevoza. to ni dvomna rešitev, ampak je otipljiva in jasna. Seveda, ta, bi, ta sistem bi lahko še nadgradili, izboljšali, ko bi pripravili izračun oziroma formulo, o tem bi se lahko pogovorili. Teoretična podlaga bi bila lahko še predmet izboljšav predvsem kar zadeva hitrost eh, odplačevanja oziroma nadomestila. Ta vidik bi moral biti dovolj privlačen in eh, operaterju bi omogočil, da se odloči za bolj okolju prijazen oblik prevoza. Mislim, da bi bilo dobro, da državam članicam posredujemo to zamisel in tudi Evropska unija bi bila lahko pomembna partnerka v tem projektu. Do sedaj pa je najbolj težavno bilo ravno sodelovanje na ravni nacionalnih držav. Takšne so moje izkušnje. Ker obstaja velik potencial in če ne bi pripravili tako imenovani evro bonus, se mi zdi, da bi Italija, Francija in Španija naj bile vodilne na tem področju, ker obstajajo zelo dobre povezave med Barcelono in Čivita Vekijo. In ta povezava je res eh, zelo dobra. Lahko povem, da stvari tečajo v pravo smer. Vendar pa se mi zdi, da bi bilo dobro, če bi italijanski sistem bil prilagojen španskemu in francoskemu. In zdi se mi, da bi strokovnjaki na teh eh, področjih eh, lahko najbolj izkoristili dodano vrednost tega sistema. Največja težava, po mojem mnenju, in eh, to predvidevam temu sistemu je, eh, da se spostavi dobra usklajenost oziroma povezave in ravno zato bi predlagal, da ne bi bil ta sistem evropski. Ne pa, da bi imeli dvostranski ali tristranski sporazum eh, med državami. Mislim, da bi morali imeti celovit pristop. Dobro bi bilo, če bi bil ta projekt evropski in to bi bilo v interesu vseh. I, I Eh, eh, eh, tako da v popolnosti se strinjam z mislijo, ki pravi, da bi bilo dobro, da povezamo železniške koridorje na eni strani in pristanišča na drugi. Popolnoma podpiram to zamisel. Ravno tako se strinjam s tem, da bi povezali tiste projekte, ki so že v pripravljalni fazi. Dobro bi bilo, da pospešimo izvajanje omenjenih projektov. Potem pa kar zadeva merila za izbiro posameznih projektov. Omenjena merila moramo uskladiti tako, da se bomo pravzaprav izognili podvajanju eh, projektov, ki so že povezala ceste. Potem vse na enem mestu, o tem sem že govoril. Potem evropski projekti, tudi te sem omenil, potem pa otoki. Sklical sem sestanek, kjer sem eh, povabil predstavnike vseh evropskih otokov. Stanek je potekal lani v Madeiri. Strinjam se z vami. Otoki so najbolj kompleksno področje, kar je poraba velika in eh, izvoz je slab, uvoz pa zelo velik. Zato bi morali zagotoviti uravnotežen pristop. dobro bi bilo, če bi našli novo poslanstvo za določene otoke, recimo Malta. Tukaj ni težav, kar zadeva dobavo. Marša Šlok, to je veliko vozlišče, pomembno središče in tako so se izognili vsem težavam v končni fazi verige prevoza v preteklosti eh, so imeli eh, težave, sedaj pa imajo možnost eh, učinkovite dostave. Nimajo tudi težav pri izvozu. Izvoz je pomemben, ker imajo zelo pomembne dobre pristaniške povezave. Ampak ker zdiva določene otoke, težava je v tem, da so vozlišče oziroma center za določene oblike prevoza ali pa so pravzaprav podlaga oziroma možnost eh, dobave vtekočinjenega zemljiščega plina je predvidena na tem območju. Dobro bi bilo, če bi vse povezali. Ali lahko prosim končate? Sem že pri koncu. Gotenburg Talin, govorili ste o tem projektu. Mislim, da je to tudi v okviru 14 eh, projektov, sedaj so v fazi analize, čez dva meseca pa bodo novice, po mojem mnenju, zelo dobre. Ker je ta projekt izjemno kakovosten. Kot ste rekli, je nujno, da bi omenjen projekt eh, povezali železnico. Tri balske države na tem področju imajo poseben režim tri poglavitna pristanišča so na tem območju, potem tri pomembne železniške povezave, ki povezujejo Rusijo in ostale države v ozadju. Potem pa je tukaj tudi nov projekt na severo-zahodu in eh, to moramo povezati z našim sistemom. Kar zadeva Baltsko morje, pa se mi zdi, da je to eno izmed najbolj aktivnih območij, eh, kar zadeva pomorske avtoceste in tudi ostale projekte. Ti projekti se bodo nadaljevali tudi v prihodnosti in rezultati bodo dobri, nedvomno. Potem sredozemski otoki. Obiskal sem ta območja, recimo Cipr. Cipr ima izjemen potencial, veliko večji, eh, kot eh, si ga predstavljamo predstavljamo. Limasor, recimo, to je pristanišče, ki ima velike zmogljivosti, velike možnosti in na temu pripisujem izjemno velik pomen. Se pravi, čujem pravi predsednik, ampak moram vas bom prekiniti, ker moramo zaključiti. Žal vas moram prekiniti, ker deset minut že zaostajamo. Z nami so še tri dodatni koordinatorji. Razprava se mora končati pred kosilom. Če določenemu poslancu niste odgovorili, eh, vam lahko piše, tako da bi res prekinil to razpravo. Hvala vsem. Hvala, ker ste nas danes obiskali in eh, ker ste predstavili svoja poročila. Želim vam vse dobro, ko boste nadaljevali svoje delo. Še enkrat hvala. In mislim, da lahko tudi zaploskamo, tako da pokažemo svoje, oziroma izrazimo svoje zadovoljstvo. A mislim, da lahko sedaj pokličemo tri naslednje koordinatorje, ki nam bodo spregovorili. Sedaj eh, bomo spremenili tablice z imeni in prosim poslanke in poslanci, da sodelujete da ste konstruktivni. Ker če daš dva litra v steklenico, ki ima samo en liter, potem imaš velike težave. Z nami so trije koordinatorji, gospod Teličko, gospod Savari in gospod Seči. Žal bomo imeli manj časa na voljo za govor, seveda lahko poskrbim za čudeže, ampak žal ne morem nadzirati časa. Tukaj sem nemočen, tako da vas bom moral prekiniti in seveda skrajšati čas za govor. Dobro, bomo kar začeli. Gospod Telička, gospod Savari in gospod Seči. Gospod Telička, naj vam samo povem, je nekdanji igralec ragbija, Tako da obstaja tesna povezava med menoj in njim. Čeprav v moji različici rugby je 13 igralcev, v njegovi pa 15. Sam mislim, da je naša različica boljša, ampak kakorkoli že tukaj soglasja ne bo. Gospod Telička, 10 minut vam dam na voljo, potem bodo poslanci zastavili vprašanja, če pa bomo imeli dovolj časa, boste na njih tudi odgovorili. Tako da, prosim, če kar začnete. Uh, uh, Najlepša hvala. Spoštovani gospod predsednik, poslanke in poslanci, kolegi, dobro jutro. Strinjamo se, da je sedem igralcev v ragbiju res privlačena in traktivna igra, kakorkoli že. Gospe in gospodje, lahko vam povem, da je moja naloga letos nekoliko bolj enostavna v primerjavi s prejšnjimi leti. Vedno sem imel velike težave, ko sem moral razložiti in povedati, kako napredujemo na področju Air Baltike, ker takrat smo bili še v fazi odločanja in še vedno smo pripravljali eh, študije. Takrat smo spremljali številne kompromise in izvajali smo pritisk na politične akterje. Težko bi bilo vse povedati in verjetno bi bilo tudi še težje, da bi vse razumeli. Naj pa povem tole. Leto 2009 in leto 2009 sta bili zelo uspešni eh, leti za naš projekt in mislim, da smo zelo dobro napredovali. Tudi eno zadevo bi rad povdaril. Napredovali smo tudi, kar zadeva stališča in politiko posameznih držav članic. In eh, V preteklosti smo imeli težave tudi zaradi gospodarske krize, določene balske države eh, so bile izjemno prizadete. Ampak eh, duh sodelovanja je bil pozitiven, prizadevali smo si za rešitve, seveda določene zadeve smo morali preložiti, o tem bom še nekoliko povedal kasneje. Vseeno pa se mi zdi, da smo išli iz eh, te nehvaležne situacije in da smo pravzaprav poskrbeli za to, da smo zbližali različne interese. In poskrbeli za dobre rezultate in napredek. Tako da napredek je tudi, kar zadeva duh, kar zadeva aktivnosti, kar zadeva sposobnosti posamezne države članice, da pokaže solidarnost do držav soseski. Temu nismo bili vedno priča v preteklosti. Naj sedaj omenim določene odseke Rail Baltike, kar pomeni, da se bom pravzaprav osredotočil na posamezne države članice. Najprej Estonija. prosim, upam, da ne boste razumeli to, da se pravzaprav skušam prilizovati estonskemu komisarju, ampak estonski vladi bi vseeno rad čestital Ministrstvu eh, za povezave in komunikacije, kar lahko povem, da so dosegli izjemen napredek, so pravzaprav posodobili povezavo med Arturom in Valgo. Skupaj z Jamesom Bortonom, kolegom, eh, sva pravzaprav uporabila hibridno vozilo, ki vozi tako po cesti kot tudi po železnici in res smo bili impresionirani nad rezultati. Določeno usklajevanje je še potrebno, ampak odsek je v veliki večini primerov pripravljen. Potem so tudi napredovali, kar zdeva pripravljenost železniške postaje Volga Valka. To je zanimiva lokacija, ker to je meja med eh, dvema državama. Estonijo in Latvijo. V preteklosti, v zgodovini eh, je to povezano z delitvijo mesta. Videli smo tudi, eh, da so eh, železniške ploščadi veliko boljše, tudi peroni, določene stvari pa še moramo opraviti. In verjetno do konca tega leta bo Estonija zaključila svoj del projekta in bo posodobila Rail Baltico oziroma ta odsek. Potem pa druga država, razmere so nekoliko drugačne. V mislih imam Latvijo. Latvija je imela velike težave zaradi gospodarske krize in upad gospodarskega delovanja seveda vpliva na latvijsko gospodarstvo. Latvija nas je prosila, da bi do začetka leta 2011 preložili dela, to smo potrdili. Upoštevati pa moramo tudi dejstvo, da lahko razlikujemo med dvema odseka Rail Baltike na latvijskem ozemlju. Najprej od Rige do estonske meje, to je prvi odsek, tukaj so razmere zelo dobre. In mislim, da bomo lahko pravzaprav dosegli 120 km na uro, kar zadeva tovorni promet. Potem pa druga zgodba, Riga-Litvanska meja, to je ta drugi odsek, kjer so razmere nekoliko drugačne. Parlamentarne volitve so bile v Latviji in pozitivni rezultati, pozitivna sporočila, to bomo seveda morali še preučiti. Tudi v preteklosti smo videli pozitivne politične signale, ampak v prihodnosti, v drugi fazi politiki tega niso podprli s konkretnimi odločitvami. Latvijska vlada bo do leta 2011 pripravila vse študije, da bo pripravila sredstva in programe, tako da bodo res začeli z gradbenimi deli ob koncu leta 2011. Potem pa Litva. Litva je vedno politična pionirka, tudi kar zadeva Rail Baltico, kot tudi ostale politične projekte v tem območju ima pa tudi določene težave, ki smo jih morali premostiti. Najbolj pozitiven in spodbuden znak, po mojem mnenju, ki smo ga tudi izkusili, je bila odločitev decembra leta 2009. Šlo je za to, da bi uporabili eh, dvojno možnost oziroma eh, različne sodobne možnosti, ki bi nas povezale s Polsko. Zakaj se mi zdi to pomembno? Tako smo občutno zmanjšali eh, stroške, kar pomeni, da nismo oblikovali nove evropske povezave do polske meje, ampak eh, smo že upoštevali obstoječo infrastrukturo, tako da tega nismo razrušili, tako smo seveda znižali eh, stroške, pa tudi hitrost smo lahko prilagodili. Tako da sem prepričan, da do leta 2014 bomo imeli evropsko povezavo do Kaunasa. Ker pa zadeva odločitve, ki jih bomo še morali eh, sprejeti, lahko povem, da tehnologija res zelo dobro in hitro napreduje. In sedaj moramo sprejeti ključno odločitev. In sicer, kaj se bo zgodilo, ali bomo imeli avtomatske eh, povezave, inteligentne povezave. Zakaj se mi zdi, da je to pomembno? V preteklosti eh, smo bili priča političnim igricam, določenim špekulacijam, tudi kar zadeva investicije. kar zdeva Rail Baltico, pa smo si zastavili cilje in potrebujemo to avtomatično povezavo. Tako da pri nalaganju in prelaganju potrebujemo kar nekaj časa. in ravno zato pride do nepotrebnih oskih grl. Ampak temu se želimo izogniti. Potem pa še ena odločitev, terminal javne logistike. Odločitev bomo morali sprejeti v prihodnjih tednih v Kaunasu. Tako da bomo vedeli, kaj bo s tem logističnim terminalom, kje bo lokacija. Vlada se bo seveda morala odločiti, ampak intermodalnost želimo zagotoviti in um, temu se bomo morali uh, posvetiti in uh, zagotoviti. Potem Poljska. Mislim, da so zaveze jasne, tudi kar zadeva izvajanje kratkega odseka med Varšavo in Pljuščem. Upoštevati smo morali že zelo dobro infrastrukturo med Varšavo in Bjelostokom. Tako da smo upoštevali tudi to, da Belostok in Litvansko mejo vključimo v naslednjo finančno perspektivo. Zakaj smo se odločili za to, da bomo to uvrstili v projekte v okviru naslednje finančne perspektive? Pravzaprav je Poljska bila tukaj zelo previdna upoštevali so tudi morebitne posledice za okolje v tej regiji, ki meji na Litvo. Študija bo določila pravo pot eh, in mislim, eh, da bi bilo dobro, da se temu projektu posvetimo v naslednji finančni perspektivi. Še tole bom povedal. Lani sem imel nekoliko mešane občutke. Imel sem pravzaprav nekakšne popožne želje in rekel sem, da bomo uspeli do leta 2014, da bomo imeli možnost 120 km na uro za tovrni promet. Danes sem veliko bolj samozavesten. Zdi se mi, da je to kar realen okvir. Do sedaj sem govoril o projektu Rail Baltike in upošteval sem predvsem tovrni promet. Ampak kar nekaj novih elementov sedaj preučujemo. Zdelo se mi je, da je nujno, da upoštevamo napredek eh, na področju tovrnega prometa, ker z izjemo Polske in eh, določenih somesti je to prednostnega pomena. Ravno zato pa se mi zdi nujno, da upoštevamo tudi promet potnikov in eh, da zagotovimo ustrezne spodbude. Sedaj pa pričakujemo, da nas bodo verjetno potrdile in podprle določene nacionalne države, da bomo povezali potniški promet med Varšavo in Talinom. Tako da bomo imeli železniško povezavo, ki jo danes pogrešamo, ker eh, promet poteka ali po cestah ali pa z avtobusi, tako da bodo potniki lahko prišli od Varšave do Talina v desetih ali enajstih urah in obratno tako da bi imeli vsaj en vlak, eh, ki bo vozil v eno smer. Lahko vam povem, da v teh državah balskega območja bi to pomenilo izjemno velik eh, preboj. Tako da en vlak v eno smer in določena podporna vozila. Predpogoj pa je avtomatiziran sistem, kar pomeni zdavlja. V preteklosti sem bil prisoten v Litvi in videl sem, da ta sistem ustavljanja ne deluje po zimi. Temu ni tako. Videli smo številne produkte. V Španiji obstaja ta sistem, pa tudi na polskem in eh, mislim, da imamo lahko zelo eh, dober sistem javnega razpisa, da imamo lahko ta sistem menjave daljinskega eh, vodanja, ampak predpogoj za to je, da se vse štiri države povežajo in sodelujejo v tem projektu. Upam, da do konca leta bomo sklicali ministerski sestanek in da bomo napredovali na tem področju. Če pa me sprašujete o časovnici, res težko ga je določiti, ampak mislim, da bomo lahko povezali vse države članice, da bomo uskladili te politike v naslednjih dveh letih in pol. To mislim, da je kar realna možnost in to mislim, da je obladljivo. Kar zdeva stroške, so kar občutni, ampak napredovali smo. Zdaj pa, gospod predsednik, bom počasi zaključil. Če tole bom povedal, pred nami je zelo dolga pot, kar nekaj oskih grl je in zaobiti jih moramo. Ampak eh, podpisali smo memorandum o soglasju na konferenci TNT v Zaragozi pred nekaj meseci. To mislim, da je zelo dobra podlaga za nadaljne delo, ki je še pred nami. In ob koncu še tole. Kar nekaj ostalih spodbudnih znakov je in sicer azijske eh, države, recimo Kitajska, potem Koreja, Južna Koreja, Mongolija in tudi ostale države, tudi države nekdanje Sovjetske zveze, bodo vključene v nov projekt. Morda sem preveč optimističen, ampak vseeno vam lahko povem, da je popraševanje vse večje. Tudi podjetja na območju eh, Srednje Evrope pravzaprav se sedaj eh, premikajo, povežajo se najprej z Varšavo, potem pa tudi z ostalim projektom v okviru Rail Baltike. To je, mislim, da zelo dober signal. Nekateri niso bili tako optimistični, ampak stvari so se spremenile. Tukaj bom zaključil in z veseljem bom odgovoril na vaše vprašanja. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Savari. ki nam bo predstavil prioritetni projekt številka 22. Zopet dobrodošli. Izvolite, beseda vaš. Euh, euh, Hvala lepa, gospod in gospodje, nekdanje kolegice in kolegi. Na prosojnici vidite projekt 42. Ta projekt je dolg 4300 km, gre za prednostni projekt. Trije glavni izzivi se tu pojavljajo. Stare države in nove države članice naj bi povezali s posodobljeno železniško mrežo z vlaki, ki vozijo do 160 km na uro, ki so opremljali z e RTMS-om, želimo si tudi dvojne tire. Iz Nemčije, torej do Konstance na Črnem morju, naj bi zagotovili železniško povezavo, torej do Romunije in Bolgarije. Potem želimo povezavo spostaviti tudi z Grčijo in z Bolgarijo. Ti dve državi sta danes nekoliko oddaljeni od teh večjih evropskih omrežij. Eh, Na tem zemljevidu vidite, kje je omrežje že vzpostavljeno. Tisto, kar je označeno z rdečim, še ne deluje. Tisto, kar je označeno z rumenim, bo kmalo odprto, z modrim in zelenim pa je označeno tisto, kar je že postavljeno in kar deluje. Z modrim pa je označeno tisto, kar bo ravno kar začelo delovati. Nedavno so me v Saragosi šele imenovali na to mesto. Danes vam lahko povem, da se še vedno zastavlja vprašanje, kako skrajšati čas. Iz Drezna do Aten potrebujete 37 ur, 26 ur pa od Atene do Konstance. Tako da bomo morali res skrajšati ta potovalni čas. To pa lahko storimo samo, če bo železniška proga namenjena tako potniškemu kot tovornemu prometu. Tu pa je res veliki ziv. Če si pogledate sam zemljevid, boste videli, da smo dosegli precejšen napredek na Češkem, Slovaškem, Mačarskem, Grčiji in Romuniji med Konstanco in Kopino. To so ta zelena območja, kjer je proga že postavljena in operativna. Skoraj da so v celoti izpolnjeni naši standardi, potem pa vidite še tista nekoliko bolj zapletena območja. Predvsem v Bolgariji, ta južni del, ki gre proti Grčiji, ki gre od mađarsko-romunske meje preko Grčije in Bolgarije. Imamo tudi nekaj manjših težav in sicer na mejnem območju med Češko in Nemčijo. K temu se bom še vrnil, ampak tu obstaja kar nekaj težav, kajti prilagoditi bo treba nacionalne načrte v teh državah. Če še enkrat povzamemo vse skupaj z nekoliko bolj geopolitičnega vidika. Globalno gledano lahko razlikujemo dve vrsti vprašanj, ki jih moramo še razrešiti v prihodnih letih. Najprej je tu vprašanje povezanosti Češke z Nemčijo. Dve veji potekata, ena preko Drezdna na sever in ena od Prage do Nuremberga. To sta dve glavni veji med Češko in Nemčijo. Čehi so postopoma začeli vzpostavljati in bodo kmalo tudi zaključili s tem severnim delom od Prage do nemške meje proti Dreznu. Tu so danes standardi že izpolnjeni, potem je pa še en del proge, zahodni del proge ali južni del proge. Tu dela še niso zaključena. Prak Schindeng na nemški meji. Nemci nimajo več istih prednostnih nalog glede same povezanosti s tema dvema češkima vajama. Nemška vlada spodbuja sedaj sicer občudovanja vredne projekte, ki so povezani z eh, hitrimi vlaki med proga Praga, Drezden, Berlin in proga Praga, če možno, München, raje kot Nürnberg, preko Regensburga. Vendar nam pravijo, da so ti projekti zelo dragi, da jih še niso predvideli v razumnem roku. Tako da imamo po eni strani Čehe, ki so sicer znatno izboljšali svoje omrežje. In na drugi strani imamo Nemce, ki pravijo, da ja, vse skupaj je dobro, vendar mi dela ne bomo opravili, zato ker imamo večje ambicije, želimo hitre vlake. Vendar teh hitrih vlakov zaenkrat še ne moremo načrtovati. Tako da tu se pojavlja majhna težava, da ne rečem velika težava. Čakamo na te hitre vlake, ICE Praga Berlin Rostock, ICE Praga Regensburg, ne bo šla proga več preko Nürnberga in Mihna. Čehi se sicer s tem strinjajo, ampak kako bomo vseeno poskrbeli za to, da se ta omrežje vzpostavi, da se ne bo omrežje sesulo in da bo se skupaj šlo spet nazaj na ceste. Eni in drugi, predvsem Čehi, me prosijo ne ravno, da še enkrat vzpostavim, ker stiki obstajajo, ampak da se še enkrat pogovorimo o teh odprtih vprašanjih med Češko in Nemčijo. Nemci dajejo prednost pravzaprav južnemu tiru, direktno od Berlina do Regensburga. Morda se bodo Čehi priključili na to os. Potem je pa tu še eno pomembno vprašanje, pri katerem skušam lobirati pri nemški vladi, da se ponovno vzpostavi dialog. Evropska unija bi morala biti tudi dovolj fleksibilna, kajti skrbi jih, da PP22 ne bo štartal izključno z češke meje, temveč bo šel po eni strani na Bavarsko, na drugi strani pa do pristanišča Rostok. Nemci resnično želijo, da se opravi povezava Praga, Dresden, Dresden, Leipzig, Leipzig, Berlin, Berlin, Rostok. Mislim, da bi morali Nemčijo nekoliko pomiriti glede popolnoma legitimnih skrbi, ki jih ima in ne bi smeli preveč pritiskati. Potem pa še drugi projekt, ki povezuje jugovzhodne države Grčijo, Romunijo, Bolgarijo in Mačarsko, te štiri države. Sam sem se podal celo na teren. Obiskal sem vse, vse prestolnice, razen v Sofiji, Sofi še nisem bil, sicer sem v stiku z ministrom. Tu se pojavlja zelo pomembno vprašanje. Na tem zemljevidu vidite, da želijo Romuni posvetiti večjo pozornost horizontalni osi od Mačarske do Konstance zaradi geopolitičnih razlogov in jih popolnoma razumemo. Z gospodarskega vidika pa morda to ni navno dobro, kajti s tem se izključi pristanišče Pirej in se daje prednost povezavi Romunije z vzhoda na zahod. Tako da se Romuni danes osredotočajo predvsem na to območje. Druga zadeva. Ogromne finančne težave imajo. Te finančne težave pa jih silijo, da ne porabljajo uspešno in ne črpajo uspešno sredstev iz Evropske unije, kajti nimajo pripravljenih ustreznih nacionalnih projektov. Sicer imamo na voljo sredstva, vendar imamo velike težave pri črpanju in porabi teh sredstev v teh državah. Še ena tema, ki vas zanima bolj nasplošno. Vse države, tudi Češka, nas opozarjajo na to, da prihaja do propada klasičnega omrežja. Klasično železniško omrežje postaja zastarelo. Pravijo, da nam ogromno dela ostaja še na področju klasičnega omrežja, da je še vedno treba poskrbeti za določene krajše omrežje linije, kjer vlaki potujejo 30 km na uro, da se ne morejo osredotočiti izključno na evropska omrežja. Evropska unija pa pravi, no pa vzpostavite luksuzni vlak, v to uložite vsa nacionalna sredstva, ki jih imate, vendar se s tem ne strinjajo. Če sem lahko popolnoma iskren. Tako da to je resen problem. Ne vedo, zakaj bi morali premalo vlagati v prednostno omrežje, če je njihovo omrežje tik pred tem, da propade. To so zelo zapletena vprašanja, zelo kompleksne teme in ta južna os, rdeča črta, ki jo vidite, me resnično skrbi. Vsaj 6 milijard evrov bi bilo treba vložiti v to os. Gre za os od mađarske meje do grške meje, preko Bolgarije in Romunije. Trenutno delajo samo na enem odseku, podviding odfat. Ta odsek sem obiskal, leta 2010 naj bi bil odprt, ampak po najboljših napovedih bo odprt junija 2013 z dodatnimi 9 milijoni stroški. In vlaki bodo tam vozili 30 km na uro. Ta odsek, ki bo odprt leta 2013, Ne bo ravno najbolj uspešen, kaj ti za 88 km bo vlak porabil 3 ure. Sicer že naokrog krožijo določene slike in podobe, ampak lahko vam povem, da te države izražajo politično voljo. Problem je zaradi premalo finančnih sredstev. Poleg tega ni vzpostavljeno zadostno čezmejno sodelovanje poskrbeti je treba za čezmejno upravljanje teh projektov. Ugotovil sem tudi, da ni samo z političnega vidika problematično čezmejno upravljanje, temveč predvsem tehnično upravljanje. Ponvinik OFAT, ta odsek je problematičen zato, ker se inženirji med seboj niso pogovorili in je razlika v nivoju tirov 55 cm tako da tisti del, kjer so gradili Romuniji pred mostom, je više kot tisti del, ki so ga gradili Bolgari. Zato se moramo res na evropski ravni pogovoriti o tem, kako bi lahko ponudili pomoč pri izvajanju in vzpostavljanju čezmejnih tirov. Ministri se redno srečujejo, ministri tudi podpisujejo sporazume, vendar teh sporazumov potem nihče več ne spremlja. Na koncu naj povem še to da se mi zdi, da sem za prihodni svet, ki bo potekal decembra, zagotovil, da se uvrsti ta točka na dnevni red. Evropska komisija je sprejela tudi pravilnik, v katerem piše, da je treba to rdečo črto financirati medvladno. 31. decembra letos je rok za zaključitev tega projekta, vendar nismo dosegli kakšnega večjega napredka. Zahtevam, da se 2. decembra na Senjem svetu za transport podpiše sporazum, zato da se rešijo sredstva, ki so bila dodeljena, sicer bodo zapadla, sicer bo ta južni odsek propadel. Ministri morajo z železniškimi podjetji podpisati dogovore. Mislim, da je 2. decembar zadnja priložnost, ki jo imamo, sicer ne vem, kako se bodo stvari razvijale. Še nekaj bi rad povedal. Na tem območju bi, po mojem mnenju, morali razmisliti tudi o specifični pomoči, specifični predprestopni pomoči za železniške poti na Balkanu. Zakaj? Zato, ker nisem prepričan, da Romuni in Bolgari lahko dejansko zaključijo to rdečo črto pred letom 2030. To je najboljši možni scenarij. Na Balkanu preko Biograda pa že obstajajo železniške povezave, ki so v veliko boljšem stanju in kjer bi jim lahko ponudili nek predpristopni program, ki bi nam pomagal tudi pri tem, da se odpravi ta izoliranost Grčije in Bolgarije, da bi dali prednost tem balkanskim železniškim potem, ne pa potem od mađarske meje do Konstance. Toliko torej, kolegice in kolegi, v zvezi s tem prednostnim projektom, za katerega sem zadolžen od zadnjega srečanja v Saragosi. Najlepša hvala. Ne vem, če so Bolgari in Romuni za to, vendar pa Sem razumel, gospod Zeki ima besedo. Ne vem, če imate tudi vi težave s tem, da vstopite na most ali to ni leni strani, potem da pridete na drugi strani, v drugo državo. Zaenkrat nimamo teh težav. Verjetno ste vsi zadovoljni, da sem zopet v tem odboru v Evropskem parlamentu. Poročal bom o PP3 in PP19. Lansko leto so me imenovali za koordinatorja pri PP3. Gospod Davinjo je bil prej koordinator, zato ki se je zelo trudil na tem področju in radi pohvalil njegovo delo. Prosili so me tudi, da sem koordinator pri pilotnem projektu 19, gre za interoperabilnost na Iberskem potoku. Zaradi očitnih razlogov, ker je naslov povezan z projektom PP3. Mislim, da je sedaj prvič, da vam nekdo poroča o teh projektih. Poročilo vidite v dokumentaciji, kot tudi splošni opis teh eh, vse, vsebin projektov. Gre za zelo pomembna projekta. Zaradi več razlogov, vključno s tem, da je Iberski polotok ne v celoti izoliran, ampak zelo oddaljen od, druge, od drugih evropskih držav zaradi tehničnih razlogov, ko gre za železniški promet. Gospod Telička je to že omenil, ko je šlo za baltsko mrežje. Rezultati so zelo dobri razvija se hitri vlak v skladu z našimi kontinentalnimi standardi. Postavili so tudi drugo železniško mrežje. Gre tudi za zelo zanimiv laboratorij, da vidimo, kako se lotiti razlik pri tehničnih standardih zaradi zgodovinskih razlogov in tako dalje ko gre za hitre vlake, je špansko mreže zelo razvito, kot veste, gre za tretje takšno mreže na svetu. Lahko bi postalo tudi prvo leta 2012, če bo vse potekalo tako, kot je načrtovano. Veliko dejavnosti poteka na tem področju, čeprav imamo kar nekaj finančnih razlogov in Eh, finančnih težav in tudi drugih eh, težav, zato se bomo skušali tega lotiti in jih rešiti. Rad bi omenil vprašanje boljših povezav med Iberskim polotokom in Francijo. To je zelo pomembno tudi zaradi intermodalnega transporta. V tem trenutku velik delež tovornega prometa potoka, poteka po cestah. To seveda povzroča veliko prometnih zamaškov in pa onesnaženost. Eden pomembnejših razlogov za hitri napredek je tudi ta. Poleg očitnih razlogov, kot je mobilnost in tako dalje. kot sporoč, poročamo v dokumentaciji, ki jo imate. Mislim, da lahko rečemo, da smo lahko optimistični. Sedaj bi rad navedel nekaj dejstev v zvezi s tema projektoma. PP3 je sestavljen iz treh veja, Madrid, ki povezuje Castilla e León, Baskijo in potem Pariz. Gre za Atlantsko vejo. Ki jo bom potem podrobno opisal. Potem imamo sredozemsko vejo, ki poteka preko Katalonije, Provence, Liona do Pariza. In za konec imamo tudi povezavo s Portugalsko. Ta povezuje Madrid preko Kastilje La Manče, Estremadure do Lizbone. Pri vseh teh vejah smo videli velik napredek in skušamo sodelovati čim več. Pri sredozemski veji je pomembno povdariti velik dosežek, do napredka bo prišlo ob koncu leta in januarja. To je prva povezava Iberskega polotoka s preostalim delom Evrope. To je Prpinjanska povezava. čakamo še na to, da bo ta veja postala operativna. Madrid-Barcelona povezava je že končana, sedaj povezujemo Barcelono s Francijo, s francosko mejo. To vejo bi morali končati do decembra, januarja. Potem pa seveda moramo francosko mejo povezati z Lyonom in Parizom. Pričakujemo, da bomo povezavo z Montpellierjem zaključili do leta 2015. Črtali pa so tudi tire med Prepinjanom in Montpellierjem. To načrtujemo do leta 2020. Medtem pa lahko uporabljamo obstoječe povezave. Potem imamo atlantsko vejo. Dela med Turom in Bordojem že potekajo in napredujejo, kot tudi povezava med Vajadolidom in San Sebastianom. Na francoskem, na francoski stan, strani so že začrtali pot. Ko gre za čezmejni del, ki je najbolj pomemben tukaj, smo že začeli z medvladno konferenco in z delovno skupino na to, da bo prišlo do velikega napredka. Ključnega pomena bo model za delovanje tega koridorja. Ne gre zgolj za potniški promet, ampak tudi za tovorni promet. Pomembno je tudi, da s tem projektom povežemo vse logistične centre na španski strani, zato da resnično lahko izkoristimo ta koridor. Potem pa imamo še en izziv in to je načrtovanje poti za prehod meje, ki bo zadovoljiva za obe strani in ki bo tudi v skladu z okoljevarstvenimi zahtevami. Gre namreč za zelo občutljiv del Evrope tudi z tega vidika. Potem imamo Ibersko vejo, povezava med Madridom in Lizbonom. Do leta 2013 pričakujemo povezavo za hitre vlake med obima državama. Delo poteka v Španiji. Imamo 10 km povezavo med eh, Merido in Badahozom. Zasebno javno partnerstvo na portugalskem je bilo podpisano maja. Povezava med Lizbono in mejo je sestavljena iz eh, dveh delov. Za en del je bilo partnerstvo že podpisano. Za drugi del torej je že prišlo do odločitve, potem so to preklicali. Do sedaj pa smo dobili neke vrste obljub da, od vlade, da bo do tega prišlo, kot vedno pride do zamud, do sprememb, vendar pa tudi pričakujemo napredek na portugalskem. Na konferenci v Saragosi smo, kot se lahko spomnite, institucionalizirali odnose med tremi vladami. Ne samo zato, da izboljšajo politično ozračje, ki je pozitivno, ampak tudi zato, da na bolj očinkovit način napredujejo z delom brez nepotrebnih zamud. Podpisali so tudi memorandum o razumevanju med tremi državami. v zvezi z dvema deloma. Na eni strani imamo odnose med Francijo in Španijo, na eni strani pa odnose med Španijo in Portugalsko. Tehnično srečanje bo novembra in takrat bomo sestavili skupino na visoki ravni, ki bo nadzirala ta projekt. Tudi o tem vas bomo informirali. Glede projekta PP19 vem, da zamujam s časom, zelo da sem že prekoračil svoj čas, vendar pa verjetno veste, da gre za štiri koridorje Madrid-Andaluzija in na vseh štirih področjih je prišlo do napredka. Imamo torej severovzhod, Madrid do sredozemlja in pa severozahodno vejo. Ne želim več zavlačevati s časom, vidim, da predsedujoči že maha s kladivcem, torej da povzamem, na splošno lahko rečemo, da dejavnosti potekajo, če upoštevamo finančne in druge težave, katere vsi dobro poznate. Veliko projektov, še posebej tisti deli, ki integrirajo omrežje, z najpomembnejšimi osmi PP3. So uvideli zaželen razvoj. Čeprav obstaja veliko razlik med železnicami, istočasno pa je prišlo do napredka pri IRTMS. To je povezano tudi, zaključim, z sredozemskim koridorjem za tovor, ki poteka od juga proti Barceloni in potem se priključi na os, ki sem jo omenil. Tukaj ne gre za sistem pilotnih projektov, ampak gre za potekajoča dela od PP3, eh, ampak tudi do PP19, ki sem ga že omenil. Če imate vprašanja, vam bom na njih z veseljem odgovoril. Najlepša hvala. Odbor za transport bo naslednje leto obiskal povezavo med Barcelonom in Perpignanom. Imamo seznam govornikov, čas bom omejil na tri minute, če boste prikoračili čas, vas bom opozoril in ugasnil mikrofon. Torej, dve minuti. Gospod Kun ima besedo kot prvi. Uh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej bi se rad zahvalil vsem trem koordinatorjem koridori sami po sebi ne služijo ničemor, če ne sestavimo omrežja za naš notranji trg. Zelo dobro je, da lahko izvajamo svežem eh, železnic, tako kot smo si ga zastavili in ki ga želimo skupaj razvijeti. Gospodu Savariju bi rad zastavil vprašanje v zvezi s tem 22. Zanima me, kako boste povezali povezavo med Berlinom in pristaniščem v Roštovku in kakšno je stališče nemške vlade, da bi lahko torej povezali Črno morje z Balskim morjem in tudi Jadransko morje z Balskim morjem gre za področje cilj ena, torej da gre za evropska sredstva in do leta 2013 bi morali dobiti električne povezave, tire za vlake, ki vozijo s hitrostjo 160 km na uro. Torej, povezali bi radi Berlin z Roštokom, zato je odgovorna saška vlada. Tukaj bi vas rad podprl, ko se boste pogovarjali z zvezdnim ministrom Bavarske, ko gre za povezavo med eh, Prago in Nürnbergom in Prago in Minhnom. Ne vem, kakšni so češki nameni, vendar pa me zanima, če bomo dobili neposredno povezavo ali pa če bomo potem Minhen in Nürnberg povezali z ten ena rad bi vas torej podprl, ko bodo potekala pogajanja. Hvala lepa. Gospa Ajala Sinder, e, dve minuti. Najlepša hvala vsem trem koordinatorjem. Gospod Sinsom, rada bi vas prosila in gospoda Sekija. za to, da informirate odbor, kajti gospod Seki ima mandat, da informira odbor. In želela bi, da bi v naslednjem poročilu informirali tudi parlament, ne samo komisarje in komisijo. Povezana sta namreč projekta PP3 in PP19 Sedaj pa bi rada poudarila naslednje. Pri čezmejnem delu, pri delih v prepenjanu, smo videli zamude in sedaj dela dobro potekajo. Do decembra bomo dobili prvi del te povezave. Gospod eh, Simpson je zaradi tega zelo zadovoljen. V vašem poročilu vidite, da bo prišlo do zamude za tri leta pri povezavi z Montpellierjem in to bi lahko povzročilo zastoje tudi pri drugih delih. Zato bi rada vedela, kaj to pomeni za ta projekt. Identificirali ste tudi projekt PP19 kot možnost za povezavo tovornega prometa s tem sredozemskim koridorjem in zanima me, kako bi lahko to konsolirali z zahtevami za prihod mrežja za transport. Kakšni so inštrumenti, ki jih je predlagala komisija? Zanima me, če so ti dovolj, torej memorandum o razumevanju in ta skupina na visoki ravni. Zanima me, kakšne vaše mnenje o tem. Hvala. Hvala lepa. Gospa Majsner, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Skušala bom biti čim krajša. In kot tudi naš kolega, bi vam rada pomagala, ko gre za vprašanja povezana z nemško vlado. Imamo torej projekte 3 in 19. To bom prepustila španskim kolegom, ki so se prijavili k besedi. Gospod Savari, veste, da obstajajo zelo različne situacije v Evropi, ko gre za eh, železniške tire, za železniška omrežja. Imamo avtobusne povezave, ki morajo nadomeščati železniški promet, imamo tudi tehnične promen, probleme in pa tudi finančne probleme. Zanima pa me, kaj mislite, da eh, potrebujemo za to, bi resnično lahko spostavili omrežje evropskih železnic. Seveda bi lahko videli, rekli, da takoj, da potrebujemo za to denar. O tem smo govorili tudi v Saragosi. Samo čezmejni prihodi tukaj namreč niso dovolj. Gospod Kramer, mislim, da je treba tukaj zastaviti vprašanje glede na to, da nimamo sredstev. Španija je država, ki vlaga več v železnice kot v ceste. Vse druge države vlagajo najprej v ceste, potem železnice. To moramo spremeniti. Tudi Nemčija je tukaj takšen primer. to je v več državah, nimajo posebnih cestnin za eh, tovorna vozila, ki nosijo več kot 3,5 tone. Torej, v tunelu zaračunajo posebne pristojbine, to je dobro in s tem bomo prenesli tovoriški promet na železnica. Sedaj pa povezava med Polsko in Litvo tukaj je treba sanirati določene dele in zanima me, zakaj tukaj je prišlo do okoljskih problemov, kaj ti ta povezava že obstaja. Na polskem že obstaja namreč železnica. Gospod Savari. Donava od Romunije do Konstance, vi pravite, da bodo vlagali v ta koridor. To je odločiti se je treba. Oboje ne moremo financirati. Imamo rečni promet ali pa železniški promet. Treba se je odločiti. Pogajanja z balkanskimi državami je seveda dobro, še posebej Srbijo, potem pa imamo tudi druge povezave med severom in eh, jugom. In še zadnja točka, Španija. Videli smo torej čezmejni prehod v Pirenej, zanima me, kakšna kaj to pomeni za Španijo, za regijo v Franciji, kaj to pomeni, torej kakšno je vaše stališče glede tega. Naslednji je gospod Zile. Hvala lepa. Najprej bi se rad eh, zahvalil vsem koordinatorjem za napredek pri teh projektih. Zadovoljen sem, da vidim tukaj tudi žula Savarija. Zanima me torej balski projekt. Najlepša hvala za to, da ste opisali, kakšen je napredek. Vidim, da ste bolj optimistični, kot ste bili prej. Imam pa tri točke. Latvija, kaj pričakujete od nove vlade in zakaj mislite, da bo situacija boljša, kot je bila do sedaj? Kaj ti v vladi sodelujejo skoraj iste stranke kot prej? Še drugo vprašanje gre za polski del. Tukaj imam kar nekaj vprašanj. Če bi do leta 2013 dosegli hitrost 130 km na uro, če Poljska ne bo uložila v svoj del, kjer imamo povezave Belarus, Elka Sovalke in kar bi, za kar bi potrebovali še več časa, kot smo mislili. Potem imamo še tretje vprašanje. Potniški vlaki. Seveda razumem, da moramo začeti z uporabo hitrih povezav za 120 km na uro tudi za potniški promet. Torej, omenili ste mednarodni konsorci v teh državah, lahko razložite, kakšen bi bil najboljši scenarij po vašem mnenju. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Grandes Pasqual. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se gospodu Telički in gospodu Savariju za upravljeno delo. Gre za evropske projekte in moramo se ukvarjati s tistim, kar nas, kar nam je najbolj blizu. Omenil bom tisto, kar je povedal gospod Saki. Torej, želeniški promet bo boljši in hitrejši. Čeprav pravite, da ste zadovoljni, in kar pravite, da ste zadovoljni, smo zadovoljni tudi mi, ki se ukvarjamo s tem. To je torej zelo pozitivno. Kriza je prizadela vse ne v takšnem smislu, kot ste omenili Bolgarijo in Romunijo, vendar ne smemo pozabiti na to, da gre za splošni problem. Gre za dober model na portugalskem, ko so k investicijam pritegnili tudi zasebne vlagatelje. To je zelo dober model in mislim, da mu lahko sledimo. Potem imamo čezmejne težave tukaj nismo kaj dosti napredovali. Moja kolegica gospa Jala je to že omenila in to je, da je zelo resno, da bo prišlo do zamude pri povezavi z Montpellierjem za tri leta. Ne želim napadati Francije, vendar pa smo slišali tukaj od kolega, da se ne strinja z mano, vendar pa je treba uložiti čim več truda za to, da zadevo rešimo. Vsaka stran mora storiti, kar lahko, zato da bodo te mreže res postale čez mejne mreže in vse evropske mreže. Rad bi se zahvalil za Sredozemski koridor. Res je, da sedaj ne gre za prioritetni projekt, vendar pa je to neotemeljeno, kajti to bi bilo zelo pomembno tudi za Iberski polotok, kot tudi za celo Evropo in Francijo. Zato si je treba tukaj zelo prizadevati in poskrbeti za politično voljo, zato vas prosim, da to storite. To bi bilo pomembno ne samo za regijo, ki je verjetno najbogatejša v Španiji, ki lahko veliko prispeva k notranjem evropskemu trgu, ampak je to pomembno tudi zato, ker bo potekala preko Francije in to bi bilo zelo pomembno za celotno mrežo. Hvala lepa, gospod Tremosa. Hvala lepa. Imamo vprašanje za gospoda Sekija. Pregledal sem si umestni pregled za večletni program. Na 15. strani piše, da je prišlo do zamud. In tukaj so navedeni razlogi za zamude. En teh razlogov je politična zamuda in zanima me, kaj to pomeni še posebej v primeru španske in francoske vlade. Hvala lepa, gospod Lichtenberger. Najlepša hvala. Dobrodošli vsem trem, dobrodošlico bi rada izrekla vsem trem koordinatorjem. Še posebej bi rada poudarila bivšega kolega Savarija, in se osredotočila na ta težek del mreže. Z mojega vidika gre za povezavo, ki povezuje pomembne centre, ki bi lahko prispevala k doseganju cilja koridorja 15, istočasno pa tudi Donavo. Torej, gre za zelo zanimiv del. Moje vprašanje bi rada namenila torej, želeniški povezavi med Lincem proti severu in s tem bi povezali oba koridorja. Omenili smo tudi povezavo hitrih vlakov in da se pogojev za to še ni izpolnjeno na tem delu. Sama bi rada povdarila, da gre za zelo pomembno železnico za tovorni promet in tukaj hitri vlaki ne bi bili tako zelo problematični, če bi ta del torej dogradili. Mogoče bi lahko rekli, da mogoče v redu nismo dosegli večje hitrosti, kaj ti gre za gorsko področje, gorsko regijo in da bi tukaj popustili, ko gre za hitrost in se posvetili več um, eh, medoperabilnosti in pa povezavi med koridori, da bi temu posvetili več pozornosti in da bi to poudarili tudi, ko gre za politične, politične razprave. Vem, da je Avstrija zelo zainteresirana za to, Češka ravno tako in obe državi imata zelo veliko težav z nacionalnimi vladami gospa Bilbao. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala vsem trem koordinatorjem za te predstavitve. Gospod Savari, strinjam se s tem, kar ste dejali. Na nek način bi morali presiliti države članice k temu, če želimo izpolniti enotni notranji trg in če želimo doseči cilje z programa 2020. Ta program govori o konkurenčnosti, o inovacijah, o trajnosti in mislim, da je treba posvetiti več pozornosti torej izvajanju skupnih projektov. Strinjam se z vami glede tega, kaj ti veliko krat države članice ne vidijo tega. Gospod Seki, rada bi vprašala nekaj v zvezi z projektom PP3. Torej, gre za Baskovski Ypsilon, kot to mi imenujemo. Zanima me, kako vi ocenjujete izvajanje v zadnjih letih in če mislite, da dela potekajo s pravo hitrostjo ali če mislite, da je prišlo do zamude. In še povezava s Francijo. Dejali ste, da je Francija podpisala tri memorandume. Omenili ste okoljske probleme in zanima me predvsem. Kaj se je zgodilo na tem področju? torej na baskovski strani projekt PP3 dobro poteka in kako smo rešili povezavo, čezmejno povezavo s Francijo in kako se bodo rešili okoljevarstveni problemi. Hvala. Najlepša hvala. Gospodje, sedaj pa boste vi dobili besedo vsak za približno 10 minut in prosim vas, da podate odgovora odgovore na vprašanja. Vendar, kot veste, imajo poslanke in poslanci tudi svoje priljubljene projekte. Naj si gre za projekte železniških poti proti Zahodu ali proti Grči preko Balkana ali Rail Baltica Gospod Telečka, bi začeli kar z vami. Deset minut imate na voljo, da odgovorite na vprašanje ali pripombe. Hvala lepa. Se bom skušal lotiti bistva vseh teh vprašanj. Naj začnem pri koncu. Gospod Zile, se mi zdi, da je zastavil najbolj zapleteno vprašanje v zvezi z Rail Baltica. Imamo nov projekt o potniškem prometu. Vprašali ste me, kako naj bi to delovalo če bo vse prepuščeno posameznim železniškim družbam, stvar ne bo uspešna. Še vedno se obnašajo monopolistično, še vedno imajo ločene interese. Edini način, kako bi lahko uspeli, je, če se vsa štiri podjetja dogovorijo in vzpostavijo nek vrste konzorci, skupno podjetje, novo entiteto, ki bi vodila vse te operacije. Prednosti pri tem so, da bi zagotovo stvari hitreje spravili v tek, odpravili bi politične spore, vzpostavili bi nacionalno usmerjen pristop, istočasno pa bi dosegli veliko več tako za Gate Change kot Rolling Stone. Be purchased, that it could be leased. So that's, uh, that's the logic behind the consortium idea. Whether it... To je bistvo pri tem konzorciju ali nam bo uspelo ali ne, še ne vem. Do konca leta naj bi organizirali prvo srečanje, pridobiti je treba politično podporo, soglasje in kasneje potem predlagati alternativni projekt za Litvo in litovski del Rail Baltica za potniški promet, če se bo seveda izrazilo zanimanje za to. Potem Poljska. Slišim pripombe ene države v drugi državi, kako ena stvari upočasnjuje in tako naprej. Včasih so ti podatki nekoliko zavajojoči. Dejstvo pa je, da je Poljska dala svoje zaveze, če se navežem na to, kar je rekel gospod Kramer, mejni odsek z Litvo je problematičen, to je kamen spotike. Zanima vas, če bi bilo možno študijo praviti že prej? Odgovor je da, tako kot pri številnih drugih državah. Številne države so nekoliko zamudile na začetku. Zakonito vprašanje pa je, ali naj se uporabi trenutna trasa ali naj se naredi nek obhod preko ELA. Če si pogledate, kakšna je trenutna proga, boste videli, da je cel kup ovinkov. Če želimo povečati hitrost, bi morali zgraditi novo progo. To pa nosi seboj svoje posledice. Pregledati moramo, ali je okoljsko gledano trenutna proga bolj trajnostna, vzdržna ali je bolje, da zgradimo novo progo. Gospod Kramer, vidim, da vas ne skrbijo toliko okoljski vidiki, tako da pri vas ne bom naletel na večje težave. Počakajmo na študijo, potem pa bomo sprejeli tudi odločitev. Latvija, gospod Sile. Res je, da bomo spostavili podobno koalicijo kot pred volitvami, ampak po volitvah bo situacija enaka. Takoj, ko bo vlada imela močnejši mandat in ko bo v boljšem položaju, se bomo pogovarjali o tem, kaj na tanko je treba storiti. Pričakujem pa, da bomo ta čas porabili za to, da opravimo vse študije, ki jih je treba opraviti, da se opravi tudi pripravljalno delo pri, ob koncu prihodnega leta pa bomo začeli z delom. Latvija ali pa katerakoli druga država mora razumeti, da obstaja načelo solidarnosti, ta pa je tu tudi vprašanje povezanosti. Verjetno določenih prednosti ne bodo mogli izkoriščati, če do prihodnega leta, do konca prihodnega leta stvari ne bodo izpeljane. Še zadnja pripomba gospoda Kramerja, ki se ni nanašala na Rail Baltica, ampak na pristojbine cestnine, kakšna je korelacija med cestnim in železniškim prometom. Ta dva sta med seboj precej povezana. Češka je, se mi zdi, naslednja, ki bo imela celosten sistem cestnin na drugih in tretjih razrednih cestah. Predvsem bodo te cestnine veljale tudi za težka tovorna vozila. Preostala vprašanja so se nanašala na to, kaj je treba še storiti. Gospod Majsner je to zanimalo. Enostaven odgovor bi bil, da moramo začeti izvajati v praksi tisto, o čemer smo se dogovorili in kar smo oblikovali v načrtih. Pri Real Baltica ne želim pretiravati, ampak porabili smo približno tretjino sredstev, ki naj bi jih porabili do poletja. Tako so predvidele naše svetovalne skupine, ampak stvari niso potekale, kot je bilo predvideno. Če ne bomo uspeli zmanjšati stroško, potem železniških povezav ne bomo vzpostavili. V času recesije takšni projekti niso izvedljivi. Zato moramo najprej izpeljati tisto, kar se da. Potem je treba poskrbeti za učinek preliva v naslednjo finančno perspektivo, predvsem, ko gre za odseke na polsko-litovski meji. Še o dveh stvarih bi morali razmisliti. O tem, da se dodatno poveča hitrost, vendar je treba odpraviti želje po hitrih vlakih, ki vozijo več kot 200 km na uro. Na določenih odsekih da, ampak mislim, da bi moral biti naš naslednji cilj 160 km na uro. To bi bilo tudi dobičkonosno za posamezne akterje v potniškem in tovornem prometu. In druga zadeva, gre za bolj politično vprašanje povezljivost Rail Baltike z ostalimi linijami na vzhodu Evrope. Povedal sem vam že, da sem dobil določene prošnje v zvezi z vzhodne strani. Še vedno je glavno vprašanje povezljivost če bomo strateško razmišljali za 20 let naprej, potem bi se morali že sedaj osredotočiti na to v okviru Rail Baltike. Kaj je možno takoj izpeljati, pripraviti vse študije za prihodnjo fazo, odpraviti oska grla, poskrbeti za finančna sredstva. Gre za vprašanje strategije. Morda bomo stvari financirali iz večjih različnih virov, tudi iz PPE-jev in upam, da bo komisija delala tudi na tem. Hvala. Najlepša hvala, gospod Savari. Oui, merci, hvala lepa, gospod predsednik. Bom skušal biti tako kratek kot moj kolega. Gospod Kun, gospa Meissner, nobenih težav ni z Nemci. Nemška vprašanja se mi zdijo popolnoma legitimna. Že prej sem vam povedal, In samo toliko, da si bomo na jasne glede prednostnih projektov. Proračunske omejitve v državah članicah, pa naj se gre za države Zahoda ali države Vzhoda, so povzročile, da številne države raje sprejemajo nacionalne prednostne naloge, dajajo prednost nacionalnim infrastrukturam in ne evropskim infrastrukturam. Kratkoročno so jim interesi bolj pomembno, pomembni na nacionalni ravni, zato dajo prednost kratkoročnim in nedolgoročnim interesom. To je pač dejstvo. Nemci si danes zastavljajo vprašanja, predvsem v zvezi s tem, kako bi lahko Bavarsko bolje povezali s Severnim morjem. To so vprašanja, ki niso vezane sključno na os vzhod-zahod in mislim, da so relevantna. Kar zadeva Dresden, prav imate, stvari se premikajo naprej, vendar ne na tem čezmejnem odseku Dresden-Njelčik. Teh 40 km od Drezna do Češke so jabolko spora. Nemci pravijo, ja, ampak kako bomo nekega dne vzpostavili hitre vlake, če ne bomo že danes ulagali. Dve možnosti. Lahko pospešimo projekt hitrih vlakov ali pa preložimo naložbe za obdobje 15 do 20 let. Druga zadeva, morda sem bil prej nekoliko nejasen. Ko gre za Bavarsko, Nuremberg, Regensberg, ne gre za to, da bi bil Nuremberg nemški, ampak vprašanje je, kje bo potekala proga hitrih vlakov z, vla, z Prago. Ali bo proga, ki jo renovira Češka, torej Praga, Schilling, Nuremberg, tu ni hitrih vlakov, ali pa bomo uporabili drugo progo, Praga, Regensburg. Čehi se strinjajo z vsem, z eno in z drugo možnostjo. Problem pa je, da so oni danes že obnovili progo od Prage do Šlindinga. Nemci pa pravijo, ampak kako bomo hitre vlake od Regensburga do Nuremberga vzpostavili. Mi sami Nuremberga ne bomo financirali, ker je predrago. To vprašanje je treba razrešiti, če želimo biti dosledni. Mislim, da bi to moralo biti možno rešiti, zato je treba vzpostaviti dialog med tremi sicer bodo vse naložbe Čehov pri PP22 bile za manj, zato ker bodo Nemci preložili svoje projekte za obdobje 20 let in se bodo razredotočili na tisto, kar bo možno čez 20 let. Gospod Majstner, mislim, da sem sedaj odgovoril na vaše vprašanje v zvezi z nemško vlado. Dialog je odprt, dober. Gospod Kun, sicer sem francos, ampak šel sem tudi obiskati posamezne dežele, nisem pa želel spraviti nemške vlade v težave. Če bi se sam pogovarjal z vodji, z želnimi glavari, potem se mi zdi, da bi lahko prišlo do težav, predvsem na zvezdni ravni. Vendar ni Evropa tista, ki bi lahko reševala notranje politične probleme. Tako da to je res občutljivo področje in moramo biti previdni. Gospa Majstner, kako naj se potem lotimo zadeve? Na železniškem področju je problematično predvsem financiranje. Liberalizacija klasičnega omrežja je ena stvar, vendar to ne bi smela biti edina možna rešitev. Če nam ne bo uspelo najti sredstev pri drugih načinih transporta in jih preložiti na železnice, potem bomo v težavah. Železniške infrastrukture je treba financirati z javnimi sredstvi, ker gre za medgeneracijsko zadevo. Pri zasebnih projektih pa seveda sodeluje zasebni sektor in tam naložbe trajajo dlje. Mislim, da ni treba izbirati med Donavo in železnico. Na Donavi ne bo potniškega prometa, izključno tovorni promet. Vprašanje je torej, ali želimo, da bi Donavo uporabljali tudi za tovorni promet, da ne bi tovornega prometa speljali izključno po železnicah. Potem Mačarska maja Konstanca. Ta proga je težavna zato, ker ni dovolj sredstev. Pri PP22 je to ključni problem predvsem ta južni del me skrbi, zato sem predvidel tudi alternativno možnost preko Srbije. Za zaključek, gospa Lichtenberger, Linz, Praga, preko Čeških Budjevic. Vaša vlada bi morala nameniti 300 milijonov evrov od prihodnega leta naprej, zato da se zgradi odsek do Sumerava. Čehi napredujejo, vsi se strinjajo s tem, da je pokrajina in geografska lega dobra, da, da bomo zaradi tega tudi znižali stroške, da bo tudi tovorni promet veliko bolje potekal, vendar ni naša ambicija, da bi nekaj podobnega zagotovili tudi v reki Evroniji. Vprašanje, ki ga je treba zastaviti, pa je, ali želijo vsi preko Brenarja do Sredozemlja? Ali želite morda, da se oblikuje kakšna nova pot tudi preko vsi sever-jug? Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala lepa, gospod Seki. You, Hvala, gospod predsednik. Hvala lepa vsem vam za ta zanimiva vprašanja in pripombe bom skušal odgovoriti na ta vprašanja. Najprej zamude, politične zamude, gospod Kramer. Upam, da nisem uporabil termina na nepravilen način. Kaj sem menil s tem? Kaj imam v mislih, ko govorim o političnih težavah, o političnih zamudah? Nisem nameraval soditi kogarkoli ali katerikoli sistem. Želel sem samo povdariti, da obstajajo težave pri vzpostavljanju čezmejnih stikov. Včasih tudi pri tistih regijah, ki delujejo na večjih ravneh. Vem, da imajo vsi veliko obveznosti, da so sprejeli mnogo zavez, da čas hitro teče zato smo bili zelo zadovoljni, ker so vsi v Saragosi podpisali memorandum o soglasju. Vesel sem tudi, da bo potekalo srečanje nekje sredi novembra. Na tem srečanju naj bi skupine na visoki ravni spravili k delu. To ne pomeni, da bodo vsak dan delale, temveč da bodo stalno prisotne, da bodo spremljale upravljanje. Gospa Jala Sender je to omenila. Mislim, da bi s tem lahko stvari znatno izboljšali. Zamude, pomankanje časa, to je lahko pogosto izgovor, ker morda niste na nekaj pripravljeni, ker še niso bile, naprimer, sprejete odločitve ali kaj podobnega, ampak upam, da nisem preveč naivan ko trdim, da je včasih pač težko združiti vse deležnike, vse zainteresirane strani. Veliko krat se zgodi, da mine ogromno časa, pa ničesar ne dosežemo. Toliko nasplošno. Bomo videli, kako samo upravljanje poteka v praksi. Francija in Španija sta neke vrste pilotni projekt. Pri tem manj me skrbi povezava med Španijo in Portugalsko, ampak bomo skušali k malu nekaj vzpostaviti tudi v tem smislu. Povezati se je treba z vladno ravnjo, z drugimi ravnmi, vse morajo med seboj sodelovati. Glede tega nimam več česa dodati. PP 16. seveda nisem jaz tisti, ki bo sprejemal odločitve o tem, kdo bo glavni. Če govorimo o splošnem okviru pilotnih projektov, potem moram reči, da obstajajo zelo veljavni razlogi, zakaj je treba začeti s eh, projekti zelo zgodaj. To je birokratski pogled na vse skupaj. Po drugi strani pa je dobro delati tudi na podobnih projektih. Sicer je to zapleteno, veliko časa za to porabimo, gre za delo na dolgi rok. Sam prihajam z alpskega področja, tako da sem seznanjen s projekti, tunelov v Alpah, vem, kako težko je doseči dogovor, opraviti vse naslednje faze, od prve do zadnje. Tako da se mi zdi dobro, da se najprej opravijo predhodne študije, da najprej ponovno zaženemo staro povezavo med Francijo in Španijo. Vem, da je to težko da obstajajo tudi tehnične težave, da bi vse skupaj lahko imelo tudi turistične posledice in tako naprej. Ampak mislim, da bi morali vendarle stvari premakniti z mrtve točke. Tisto, kar me skrbi, pa je, ali bomo znali uporabiti evropska sredstva, ki so na voljo za predhodne študije. Če si boste pogledali ta umestni pregled, ki ga imate v rokah, boste videli, da ne smemo izgubljati časa. Stvari je treba čim hitreje začeti izvajati. Sicer to ni del mojih dolžnosti, ampak obema vladama bomo izpostavili to dejstvo. Spomniti jo je treba na to, da je denar na voljo in naj, naj se odločite, kaj boste z njim storili. Sredozemski koridor. Malo sedaj skačem z PP3 na PP19. To ni naša prednostna naloga. Namreč sredozemski koridor moramo obravnavati vseeno kot enega od prednostnih projektov zaradi pomorskih avtocest, zaradi tovornega prometa, zaradi obaljnih cest v Španiji. Dobro je bolje povezati Barcelono tudi z drugimi sredozemskimi pristanišči. Želimo se povezati tudi preko Francije z enotnim trgom. Pomembno bo, kako bomo spremenili politiko, kako bomo na novo opredelili ključne mreže pri TNT. Če se bomo dogovorili, potem bi tudi za sredozemski koridor morali poskrbeti in ga vključiti v to osrednjo mrežo, ki vsebuje številne druge elemente. Tudi tisto, kar vi imenujete sredozemski koridor, ki je večinoma namenjen tovoru, bi morali vključiti potem. Del tega koridorja je že operativen. Zaradi finančnih, tehničnih in drugih razlogov smo preložili določene projekte. hitra povezava med Španijo in Lyonom je nekoliko preložena zaradi različnih težav. Prva faza preloženega projekta pa je vezana na posodobitev obstoječe linije. Tisto, kar že obstaja, bi morali bolje izkoristiti. vzpostavili bomo tunel, ki bo dejansko funkcionalen, ki ne bo samo, kot pravimo pri nas, neka katedrala sredi puščave, ki nikomor ne služi. Lahko uporabimo že obstoječo linijo, vendar jo je treba izboljšati in jo tudi bolje izkoristiti, kot smo jo do sedaj izkoriščali. Na koncu pa še atlantsko progo, če se navežem na vprašanje gospe Bilbao. Pri nekaterih odsekih prihaja do zamud. Tudi ta baskovski Y in druge odseke želimo čim hitreje postaviti. Velike težave pa imamo s podrobnim opredeljevanjem čezmejnega odseka. Francija je že skoraj da pripravljena na to. Sprejete so bile že skoraj da vse odločitve, ki jih je treba sprejeti, preden se spelje ta odsek do meje. Tako da regija Akiten trenutno obravnava ta vprašanja, rešitev pa je že na obzorju. V Baskiji so tudi opravili precej dela. Se opravičujem, prej sem napačno prebral Mediatris, tudi francoski del Baskije zaradi okoljskih težav izpostavlja najbolj problematične zadeve. Določene težave povzroča tudi pevstva reka, tako da storiti moramo vse za to, da se proces sprejemanja odločitev pospeši. Ne smemo več izgubljati časa. Gospod predsednik, mislim, da sem se lotil vseh ključnih vprašanj, ki ste jih izpostavili. Najlepša hvala vsem še enkrat za pozornost. Najlepša hvala, gospodje, za vse te prispevke. Hvala lepa tudi, da ste odgovorili na vprašanja. Kot sem že gospe Pejs in gospodu Valenteju povedal, tesno moramo sodelovati z vami vsemi, vam pomagati pri nalogah, ki jih opravljate. Vemo, da naloga ni enostavna. Vemo, da so težave povezane predvsem z železniškim sektorjem, ampak kot sem že povedal, mi smo tu zato, da vam pomagamo, da vam svetujemo, če si želite nasvetov. Tako da še enkrat najlepša hvala, da ste si vzeli čas. Če lahko tudi njim zaploskamo in s tem izrazimo svojo hvaležnost, da so bili z nami. Hvala, kolegice in kolegi, ponovno se vidimo ob treh, ko bo z nami komisar. Ob štirih pa nas bodo obiskali še preostali štirje koordinatorji. Štirje koordinatorji v uri in pol, res bomo morali zelo hitro teči. Ste rekli ob štirih ali ob treh? Ob treh pride komisar, ob štirih pa imamo ostale koordinatorje na sporedu. Hvala lepa in dober tek.